Guten Morgen, meine Damen und Herren, die Sitzung ist eröffnet. Darf Sie bitten Platz. Dobro jutro, dame in gospodje. Otvarjam zasedanje, prosim, če se posedete. Prva točka na dnevnem redu danes izjavi Evropskega sveta in komisije o sklepih zasedanja Evropskega sveta z dne 1. in 2. marca 2012. Gospod Van Rompuy bi moral dobiti besedo, temveč glede na to, da ga ni, bomo kak trenutek počakali.

Evropskega sveta, ampak mislim, da ne bi bilo prav, da podajam svoje komentarje, preden se nam pridruži gospod Van Rompuy. A je že tu. Pozdravljeni, gospod predsednik, dobrodošli med nami. Tako, zasedanje smo že otvorili, tako da je beseda takoj vaša, gospod predsednik. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, zasedanje Evropskega sveta 1. in 2. marca je bilo pozitivno. ne moremo biti ravnodušni, ko se soočamo z velikanskimi gospodarskimi izzivi, ki so še vedno pred nami. Trajna prizadevanja na več frontah ostajajo nujna. Eno od teh front je tako imenovana fiskalna konsolidacija, drug takšen izziv pa je agenda za odpravo brezposobnosti. Nekateri pravijo, da sta to dva medsebojno izključujoča cilja, vendar naša naloga je, da zagotovimo, da temu ne bo tako. Od 30. let prejšnjega stoletja je bil glavni odziv na gospodarsko krčenje fiskalni, so bile fiskalne spodbude, torej javna potrošnja za krepitev povpraševanja. Leta 2008 smo se odločili za takšne stimulativne ukrepe, kar je na kratki rok vsekakor pomagalo, ampak možnosti za uporabo tega inštrumenta so omejene v večini držav članic zaradi že tako prekomernih ravni zadolženosti. To, kar naj bi bila rešitev, je postalo problem. Razlogi za problem zadolžitve so raznoliki. V večini primerov to ni posledica prekomerne javne potrošnje. V nekaterih primerih je zaradi tega, ker so veliki bančni sektori bili nezadostno nadzirani so se na to sesuli sami vase in so jih morali rešiti davkoplačevalci. V spet eh, drugih državah so gospodarski in finančni mehurčki bili tisti, ki so se s krizo razpočili in še povečali proračunski primankljaj in pa zadolženost. V večini primerov pa zato, ker so se ravni zadolženosti s časoma ustrajeno višale in a, eh, presegle dogovorjeno zgodno mejo 60 odstotkov BDP. V času gospodarskega upada so se zadožitve večale v času gospodarske rasti, pa se niso krčile, kvečemo obratno. In zato nova pogodba o stabilnosti, usklevanju gospodarskemu upravljanju postaja tako pomembna. Ciklični deficiti niso tako pomembni pod pogojem, da so bilančni deficiti omejeni. S temi novimi pravili tudi ne omejujemo javne potrošnje, temveč zgolj določamo, da se te potrošnje ne sme financirati s prekomernim zadolževanjem. Evropski svet ugotavlja, da morajo vse države članice še naprej spoštovati svoje zaveze v okviru pakta stabilnosti in rasti ki je zdaj bistveno močnejši, zahvaljujoč tako imenovanemu šestorčku. Ampak eh, ta fiskalna konsolidacija na kratki rok mora iti z roko v roki z nadaljnimi prizadevanji za izboljšanje gospodarske rasti in za izboljšanje perspektiv za zaposlovanje. Kako to storiti, je bilo nekaj, kar je Evropski svet obravnava v okviru tako imenovanega evropskega semestra. Na to vprašanje se odzivamo z več vidikov in sočasno z omejevanjem proračunov moramo investirati tudi v prihodnost, v inovacije, v socialni razvoj, v izobraževanje, spodbujati moramo investicije, nadzirati moramo potrošnjo, pomoč brezposlenim mora biti bolj proaktivna, prav tako se moramo boriti proti izogibanju eh, dav, plačevanju davkov in pa davčnim utajam. Prav tako so pomembne storitve na digitalnih trgih, kar je podarilo 12 kolegov v svojem pismu. Zmanjšanje davčne obremenitve dela, še posebej v nižjih segmentih, potem zagotavljanje pomoči poklicnim storitvam in malo prodaji, zagotavljanje boljšega okolja za poslovanje z manj birokracije, vse to pomeni, da moramo spremati prave rešitve za rast in zaposlovanje v obdobju, ko je pomembna fiskalna konsolidacija. In vse to bodo nadzirale naše institucije. Kot veste, je evropski semester naše orodje za usklajevanje politik in izhaja iz eh, letnega poročila o rasti, ki ga pripravi komisija in potem do junijskega sveta pripravimo ustrezne ukrepe. Seveda, ukrepi na strani ponudbe zahtevajo nekaj časa. Davčna oziroma fiskalna konsolidacija pa ima tudi neposreden učinek na znižanje povpraševanja. Ampak upamo, da nam bo uspelo, da bodo banke uporabila to likvidnostno podporo, ki jo zagotavlja Evropska centralna banka, da nekaj teh eh, sredstev namenijo tudi gospodarstvu in pa gospodinstvom. Ukrepi ECB stabilizirajo trge državnega zadolževanja v državah, ki so pod pritiskom. Ključno je, da se države držijo svojih eh, obveznosti v okviru pakta stabilnosti in rasti in tudi v okviru nove pogodbe o fiskalni stabilnosti. Poleg monetarne politike pa je splošna politika krepitve zaupanja v evroobmočju na najrazličnejših ravneh tisto, kar bo prispevalo k večjemu zaupanju potrošnikov in eh, vlagateljev, kar bo zopet prispevalo k rasti in zaposlovanju. Naša strategija že eh, obrojeva sadove. Prelomnico v tej krizi smo že dosegli, zavedamo pa se še preostalih ranljivosti potrebujemo kratkoročno in dolgoročno strategijo za rast. To slednjo zajema strategija EU 2020, ki jo zdaj tudi budno spremljamo v okviru evropskega semestra. Prav tako pa potrebujemo konkretno politiko zaposlovanja, posebej za mlade. Čeprav odgovornost ostaja na strani držav članic, pa Unija lahko daje usmeritve, kar smo tudi storili v sklepih sveta. Veselimo se svežnja za zaposlovanje komisije, na podlagi katerega bomo to delo popeljali naprej. Govorili smo tudi o razmerah v Grčiji in pozdravljamo napredek pri novem grškem programu. Naš namen je, da grško gospodarstvo ponovno spostavimo na uh, nek vzdržen temelj na podlagi uh, vzdržnosti zadolžitve in pa ustrezne gospodarske rasti. Zato pozdravljamo predvidevanja Grčije in jaz samo povdarim za tiste, ki trdijo, da Evropska unija usiljuje vrčevalne ukrepe Grči, naj odgovorim, da države članice evra in mednarodni denarni sklad zagotavljata še dodatnih 130 milijard poleg prvega svežnja 110 eh, milijard dolgoročnih posojil z, z nizkimi obrestnimi merami za Grčijo in s tem smo tudi pomagali pri odpisu 70 odstotkov neto sedanje vrednosti zadolžitve Grčije pri komercialnih bankah skupna podpora Grčiji predstavlja 100 odstotkov BDP-ja in brez tega bi grške razmere, čeprav so težke, bile bistveno, bistveno slabše. Prav tako pa potrebujemo jasno agendo za rast v Grčiji z mobilizacijo evropskih sredstev za investicije in z maksimizacijo potencijala rasti grškega gospodarstva. Komisija naj bi tudi ukrepila svojo tehnično pomoč Grčiji, da bi to dosegli. Voditelji evroobmoče so prav tako ponovno izpostavili svojo zavezanost temu, da na novo ocenijo ustreznost e s mehanizma ESM oziroma njegove zgornje meje, e, tako pri ESM kot pri EFSF. In zato bomo konec meseca ponovno obravnavali to vprašanje. Na tem svetu smo obravnavali tudi širok nabor drugih vprašanj. Glede Srbije smo se dogovorili, da bomo te države podelili status kandidatke za članstvo v EU. To je izreden dosežek, rezultat prizadevan obeh strani v dialogu med Beogradom in Prištino. Upam, da bomo na ta način spodbudili Srbijo k temu, da bo nadaljevala s prizadevanji za izpolnjevanje političnih in gospodarskih kriterijev za članstvo v Evropski uniji in da bo še naprej podpirala regionalno sodelovanje in dobrososedske odnose na Zahodnem Balkanu. Prav tako pričakujemo nadaljno normalizacijo odnosov med Beogradom in Prištino. Kar zadeva pristop eh, Bolgarije in Romunije k šengenskemu območju. Tu smo pooblastili svet PNZ, da to odločitev spreme septembra in da v eh, dotedanjem času spreme tudi ustrezne varovalne ukrepe, da se ta proces odvije čim bolj nemoteno. Kar zadeva Sirijo, smo se osredotočili na tri ključne vidike te krize glede na grozovite razmere. Na humanitarni strani smo zahtevali takošno prekinitev eh, nasilja nad eh, civilisti in takošno prekinitev kršitev človekovih pravic in jasno povedali, da bodo tisti, ki so odgovorni za te grozote, eh, tudi za nje odgovarjali. Prav tako zahtevamo nemoten dostop za humanitarne agencije in Evropska unija je že zagotovila financiranje za te agencije. Prav tako smo okrepili našo zavezo, da bomo nadaljevali s pritiskom na sirski režim. Prav tako smo eh, svet pozvali k temu, da naj sprejme ustrezne restriktivne ukrepe. Predsednika Asada smo pozvali naj odstopi, čim se začne demokratična tranzicija in pripravljeni smo vzpostaviti novo partnerstvo in zagotoviti vso potrebno pomoč. Na po diplomatski strani smo podprli prizadevanja Arabske lige in eh, misijo Kofi Anana ter tudi začetek dela skupine prijateljev sirskega ljudstva. Prav tako pozivamo vse članice varnostnega sveta, še posebej Rusijo in Kitajsko, da sodelujejo pri prizadevanjih za preprečitev nadaljevanja nasilja. Ne pozabimo, da ne moremo ukrepati odločno brez ustreznega mandata OZN. To je naletilo na soglasno podporo. To kaže na to, da je naša zonanja politika bolj otepljiva, kot nekateri menijo. Imamo jasne stališče, kar zadeva Iran, kar zadeva Libijo, kar zadeva Sirijo, kar zadeva eh, druga območja. Glede najnevarnejših območij v svetu, 27-terica vedno ukrepa v en glas, kar se pogosto spregleda. Naj tudi povem, da mi je bilo v čas, da je vseh 27 eh, šefov vlad in držav članic Evropskega sveta sprejelo odločitev, da je vodim svet še dodatni dve leti in pol. Poleg tega jih je več kot 17 iz območja evra izrazilo željo, da nadaljujem za predsedovanjem evroskupini. Moja ključna naloga v prihodnje bo gospodarstvo. Potrebujemo močno gospodarsko bazo, da lahko ohranimo naš socialni model in da lahko dosežemo visoke stopnje zaposlenosti tudi med mladimi. In to je edini način, kako lahko dejansko tudi igramo vlogo na mednarodni areni skladno z našim potencialom. Spoštovane kolegice in kolegi, v veselje in čas mi bo nadaljevati z delom za Evropo v teh odločilnih trenutkih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik Van Rompuy. Besedo zdaj predajam predsedniku Evropske komisije, gospodu Barozu. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani eh, poslanke in poslanci. Eh, predsedniku Van Rompoju sem že čestitev za ponovno izvolitev in še enkrat bi se tudi zahvalil in izrazil hvaležnost za njegovo delo v zadnjih dveh in pol letih in veselim se sodelovanja, nadaljnega sodelovanja z njim pri krepitvi Evropske unije, pri obrambi interesov naših državljanov eh, in tudi pri borbi za močnejši eh, svet. Eh, tu so sklepi tega sveta in pomembni pomembno oblikovanje pogledov na eh, situacijo, zlasti razmere v eh, Siriji in podelitvi eh, statusa države ki eh, kandidatke za članstvo Evropske unije. In vse to je prav gotovo pomemben korak naprej eh, eh, v, nada, pri nadaljem zauzemanju. Nismo še premostili krize in situacija je še nadalje občutljiva. Potrebno bo še naprej krepiti te obrambne sisteme oziroma požarne zidove. In prav tako eh, pričakujem, da se šefi držav in vlad ne bodo osredotočili samo na upravljanje krize, temveč tudi na rast, rast, ki bo vzdržna, ki bo vse vključevala in vse to je pomembno za eh, nadaljna delovna mesta in, eh, in eh, podobne cilje. To je v spredju evropske strategije in je v srčju celovitega pristopa k časovnici za stabilnost in rast, kar sem predstavil lani oktobra. In, eh, To je zelo pomembno in tako kot je eh, svet zauzel eh, zelo pomemben, no, zelo pomemben korak naprej pri teh strategijah, tu je potem sporazum pri odzivanju na razmere v Grči, drugič finančna stabilnost in tretjič eh, strategija za oblikovanje novih eh, delovnih mest v okviru konkretnih eh, pobud in tudi ciljanih investicij. Naj začnem z Grčijo. Nekateri še vedno govorijo, da Grčiji ne bo uspelo. Sam pa vprašam, zakaj temu ne bi bilo tako, zakaj ne bi zmogla, da pride v ustvari prave pogoje za konkurenčnost. To verjame Grška vlada in tako verjamejo v Grčiji. Prednostna naloga pa je, da sedaj naredimo vse, da uspe drugi program, veliko je odvisno od grških oblasti in Grkov samih. V ta namen Komisija že sprejema konkretne naloge in eh, z ministerskim predsednikom Papademusom in njegovo ekipo sem se vsem konkretno pogovarjal. Potrebne so eh, povsem konkretne odločitve. Zedinili smo se, da se bomo osredotočili na glavne prednostne naloge na ravni zaposlovanja, eh, potem likvi, zagotavljanje likvidnosti za majhne in srednja velika podjetja in še na, druga druga najpomembnejša področja. In komisija, posebna eh, nalog, posebna skupina komisije na tem eh, področju pa sedaj razpravlja o konkretnih nalogah in se o tem pogovarja oziroma pri tem sodeluje z. Eh, Eh, Grki. Kako podpreti in kako narediti eh, podporo Grči bolj učinkoviti. In eh, skupaj s podpredsednikom Ranom bo pred, predvideno, bodo predvideni naslednji koraki ob upoštevanju glavnih smernic za bodoče. Kot sem povedal, delovni načrt za to, da bi poiskali trajnostni eh, pristop za zagotavljanje stabilnosti, brez stabilnosti ni zaupanje, brez zaupanja ne bo rasti niti delovnih mest. Eh, spoštovane poslanke in poslanci, eh, tu je bil potem tudi podpis dogovora eh, glede mehanizma za zagotavljanje finančne eh, stabilnosti. Ta podpis eh, so strani ne samo vaših držav, temveč tudi 25 terice izmed 27 držav članic je politična izjava, ki kaže na to, da je evro, evro ni valuta samo nekaterih držav, temveč valuta vseh držav. In to jasno kaže, da tu ni poti nazaj in to je bilo Eh, tudi izkazano eh, s strani samih ulagateljev v Evropi in druge. To je predpogoj za pravo gospodarsko unijo. Skupaj s Šeštorčkom in drugimi politikami to je pomemben. Uh, pomembna faza eh, tega dela, tega prizadevanja, zato da bi to dosegli čim preje. Države članice so se, so se strinjale, da se to vključi tudi v evropsko zakonodajo in sicer v petih letih. Komisija je predlagala še dodatne izboljšave eh, tako imenovanega eh, dvojčka in Eh, zato, da eh, se tu zagotovi tudi aktivna, eh, aktivno sodelovanje tega parlamenta ta sporazum ne more in tudi ne bi bilo prav, da vključuje prav vse elemente. Tu so naprimer notranji eh, trgi, potem socialna eh, kohezija, kajti te cilje je bolje spremljati s strani perspektive eh, skupnosti in sicer v okviru pogodb in metodologije skupnosti. Poslanke in poslanci, tu je potem tudi eh, prizadevanje na področju zaposlovanja in finančna stabilnost prav gotovo je bistvenega pomena, vendar eh, ni to edino, kar potrebuje. Potrebujemo, tako smo rekli, ne le finančno stabilnost, tamveč tudi gospodarsko. Rast. In kot kaže eh, časovnica oziroma delovni načrt, to vključuje med drugim tudi reforme, poglabljanje enotnega trga, potem eh, tudi eh, politiko vlaganje in spodbujanje tujih, eh, tujih trgov. Jasno sem povedal, da morajo države članice narediti še več, da zapolnijo vrzel med politično pripravljenostjo in odločitvami na mestu samem oziroma na Eh, samem terenu. Razvijati moramo strategije na vseh ravneh, vključevati socialne partnerje, regije in eh, tako dalje. Prav tako sem jasno povdaril, da potrebujemo razsežnost socialnega vključevanja. Tu so zelo uh, nujna vprašanja, ki jih je potrebno eh, razreševati, naprimer skrb uh, zaradi uh, rastoče revščine v nekaterih državah članicah. Vse to je zelo pomembno za naše državljane, zlasti socialni dialog, zato ustrajamo pri pomembnosti uh, tudi uh, trojnosti uh, tega dialoga, uh, tristranskega dialoga. In to kaže na to, da je ta naša pot poštena, bremena, kajti eh, tako bremena kot koristi eh, so pošteno razdeljena. In ravno eh, pravičnost je tisto, kar nas je vodilo tudi z vidika vseh razprav o taksah na finančne transakcije lani. In eh, to je eh, temeljna eh, komponenta v naših prizadevanjih in to ni presenečanje. Nadavne številke kažejo na to, da trilijon evrov se izgubi vsako leto v Evropski uniji zaradi davčnih utaj in izogibanje davkov. Primerjajte sedaj eh, to številko s tem, kar je potrebno pri za različne nacionalne proračune, kakšne so potrebe na tej ravni, pa lahko iz tega že potegnemo zaključke. Komisija dela tudi na konkretnih korakih eh, za borbo proti davčnim utajam in izogibanje davkom, vendar eh, morajo svojo nalogo opraviti tudi posamezne države članice. Ni več razlogov za upočasnevanje tega. Eh, ko se predvidevajo ukrepi in tudi sporazumi s posameznimi in med posameznimi državami članicami na tem področju. To je še en negativen primer eh, tega, te vrzeli in določenih zaostankov pri izvajanju, izvajanju uh, ukrepov. Spoštovane poslanke in poslanci, rekel sem že, da je eh, program eh, to pogledno Evropa 2020. Eh, potem je tu večletni finančni okvir. Evropski proračun je naravnan tudi na investicije in upamo lahko, da boste imeli konstruktivne razgovori glede tega. Tudi na ravni držav članic je to potrebno. In potem je eh, tu eh, tudi vse delo, ki poteka na eh, področju širokopasovnih tehnologij in pa tudi pospeševanje nekaterih pobud vključevanje eh, letnih pregledov in vsega tistega, kar eh, lahko pravzaprav prispeva k konkurenčnejšemu gospodarstvu. In eh, naši državljani bi radi videli, da bi stvari potekale tako, da bo to resnično pomenilo razliko za njih, za njihovo življenje. In že Želeli bi vključiti tudi podporo eh, majhnim in srednjim podjetjem, kajti tam se lahko ustvarijo dodatna delovna mesta. In v skoraj vsakem primeru pri oskem sodelovanju z nacionalnimi upravami je dejansko moč eh, pripeljati eh, in ustvariti situacijo, ko bodo mladi dobivali več dela. Naj sklenem, zelo dolgo pot smo prehodili pri stabilizaciji razmer, vendar je še pred nami veliko dela in eh, potrebujemo Kar potrebujemo sedaj je trdo delo in uh, odločna volja, da bomo zagotovili trajnostno naravnano evropsko gospodarstvo. In uh, socialni uh, model, torej potrebujemo konkurenčnošo Evropo, ki bo zagotavljala tako stabilnost kot rast in tudi uh, solidarnost. Hvala lepa za pozornost. Vielen Dank, Herr Barroso. Das Wort hat jetzt für die Europäische Hvala lepa, gospod Barozo. Besedo ima zdaj v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Žozef Dol, pet minut. Posej. Gospod predsednik, gospod predsednik sveta, najprej naj vam čestitam za vaše imenovanje in vam eh, želim veliko poguma za prihodnji dve leti in pol, ker potrebujemo vsi dobre predloge za ustvarjanje delovnih mest v naši Evropi. Mislim, da se moramo. Uh, v tej krizi naučiti dveh stvari. Prvič, ta prenova proračunov in financ na lokalni, regionalni, nacionalni ravni ne sme več čakati. In, uh, ta pogodba zahteva od svojih podpisnic, da bodo sedaj res disciplinirane in da bodo iskreno delovali v njenem duhu. Ampak bistvo ni v tem, da se neko besedilo podpiše, bistvo je v tem, da se uresničuje. To prečakujemo od držav članic in tudi od komisije kot varuhinje pogodb. Vsi se spominjamo tega, kako so pak stabilnosti kršile največje države članice. Vsi se spomnijo, da je vsak predsednik komisije tudi to označil kot neumno in zato čestitam sedaj ob teh inštrumentih, ob šesterčku in ob tej novi pogodbi, eh, ki so koristni inštrumenti, vendar pa moramo paziti na to, da se bodo res uresničevali. Ta eh, kriza vodi v trajno krizo rasti in zaposlovanja. In že od začetka te krize še nismo opazili nekih pravih korakov naprej. Do sedaj so bila zgolj izrečena priporočila državam članicam, ne da bi ta temeljila na nekem globalnem skupnem načrtu. Zato bi razne pobude države članice bolje razumele in te pobude bi bile bolj učinkovite, če bi bile te vključene v nek pravi načrt za rast in za poslovanje. In zato me je tudi presenetilo, na kakšen način preveč držav članic uporablja pravila, h katerim pa so se že zavezale in zato je sedaj res potrebno, da se vsi usmirijo na pravo pot. Predlagani sta dve liniji delovanja. Prva zadeva notranji trg. Konec leta bomo slavili 25-letnico enotnega trga, vendar pa po teh 25 letih še vedno obstaja več kot 150 oskih grl, ki škodijo delovanju notranjega trga. In zato se moramo res zauzeti za to, da se bodo pravila dobro uresničevala in ne samo to, potrebujemo tudi pravo časovnico, s pomočjo katere bomo res uresničili ta notranji trg. To je nujno in kot pravim, vsak dan moramo doseči, da bomo imeli vsaj tisti droben odstotek rasti v naših državah članicah. Terciarni sektor, ki je bistvenega pomena v naših industrijskih državah, pa je tudi sam element blokade. In uh, zato ta poskok količin na zdravstvenem področju, um, na področju izobraževanja in tako naprej pomeni, da se moramo res zauzeti za ta sektor na notrnjem trgu. Druga linija delovanja, za katero se zauzema tudi Evropska ljudska stranka, pa zadeva potrebne naložbe v politiko rasti. Zato ni treba v prihodnih letih v evropskem proračunu eh, nameniti posebnega dela za rast in za poslovanje. Ne gre namreč za to, da bi morali imeti na to, za to na voljo poseben del proračuna, ampak gre za to, da si dejansko zagotovimo lastna sredstva, da bomo lahko uresničevali naše zaveze. In evro, ki se ga uloži, lahko pripelje do 5 evrov eh, izkoristka. Poglejmo si področje energije, na katerem smo že prišli do 20 milijard evrov eh, v naložbah. In predvsem pa je pomembno povdariti to, da naši državljani in mladi potrebujejo delovna mesta. Naše gospodarstvo potrebuje neko, nek majhen, neko majhno rast za začetek in zagotovljeno rast za prihodnost. Fiskalni pakt je nekaj, pri čemer, kar je potrebno in prav imate, gospod predsednik komisije, moramo se boriti proti davčnim utajam in če si pogledamo številke, je to gotovo zelo veliko področje, na katerem bi lahko marsikaj izkoristili za ustvarjanje novih delovnih mest in trajnostne rasti. Hvala. Hvala, gospod Dol. Besedo ima v imenu skupini SD, gospod Svoboda. Pet minut. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rad čestitev predsedniku Van Rompuju za ponovno izvolitev. Veliko razprav nas še čaka, veliko dela nas še čaka v prihodnjih dveh letih in pol. Najprej čestitke svetu za odločitev v zvezi s Srbijo. Mislim, da je to zelo pomembno za Srbijo, za regijo, pa tudi za Kosovo. To je prava odločitev. Žal, vendarle žal, ni bilo pozitivne odločitve, kar zadeva Schengen, se pravi, kar zadeva Bolgarijo in Romunijo. Prebivalci Bolgarije in Romunije si zaslužijo širitev Schengena in upam, da bo do tega kmalo prišlo. To, kar pa me je šokiralo, je bila predsednika, izjava predsednika Sarkozija po svetu. Namreč, da bi morda morali Schengen odpraviti. Kolegice in kolegi, bomo ponovno s potnim listom potovali sem v Štrasburg? So morda kolegi iz ELS eh, e eh, že začeli iskati svoje potne liste, da boste lahko hodili sem v Štrasburg, to ne more biti resna izjava, oprostite. In ko tiskovna predstavnica predsednika Sarkozija pravi, ja, socialisti v Evropskem eh, parlamentu preprečujejo reformo Schengna, ne, ni res, ne želimo koraka nazaj, naša pot je usmerjena v prihodnost, naprej, ne pa nazaj. Tudi v luči prihajajočih volitev mislim, da nima smisla, da predsednik Sarkozy posega po eh, takšnih argumentih. Bodimo usmerjeni v prihodnost, tudi gospodu Sarkozyju mislim, da bi se to še kako dobro podalo. Kar zadeva gospodarstvo, kolegice in kolegi. V nemškem magazinu sem eh, prebral naslednje v intervjuju, kako naj sistem ponudbe in popraševanja ohranimo, Če pa ne skrbite za tiste ljudi, ki ne bi na koncu kupovali te proizvode, potrebujemo sistem, ki bo preprečeval tudi mednarodne špekulacije te vrste. Kdo je to dejal? To ni bil ekonomist, to ni bil politik, ampak eh, Harry Belafonte, borec za človekove pravice in pevec. Žal je preveč politikov v Evropi, ki ne razumejo gospodarstva na način, kot ga razumejo. Harry Belefonte in to je žalostno in to je tisto, kar moramo v Evropi odpraviti, kajti ne moremo brez podpore povpraševanja, brez podpore socialno šepkejšim, ampak deloma počnemo ravno nasprotno v Grčiji, tudi v Španiji. To, kar dosegamo, je nasprotje od tega, kar doseči želimo. Imamo manj rasti, manj zaposlovanja, kot bi hoteli, imamo manj davčnih prihodkov, kot bi hoteli. To, kar pa je še posebej hodo, kolegice in kolegi, je dejstvo, da kar zadeva zaposlovanje mladih, reagiramo prepozno. Ja, predsednik Van Rompuy, prav imate, odzvali smo se, svet se je odzval, ampak od leta 2008 je brezposlenost med mladimi masovno narasla. Kaj naj ponudimo mladim, ki nimajo dela? Ali ni škandalozno, da mladi v Evropi danes razmišljajo o tem, da bi šli v eh, Argentino, Brazilijo, Angolo, da bodo tam našli eh, delo? Ali ni škandalozno, da imamo ogromno mladih, ki morajo delati za manj kot minimalno plačo. Kaj bomo povedali tej generaciji, tej generaciji z manj kot tisoč evri na mesec, kot jim pravijo v Italiji? Kaj bomo torej rekli tem mladim, kaj Evropa ponuja tem mladim? In tu moja skupina meni, da jim moramo zagotoviti jamstvo za izobrazbo in za zaposlitev. Ja, pravite, da je to nacionalna odgovornost. Res je, tudi proračuni so nacionalna odgovornost, pa vendarle Evropa za njih skrbi. Naša skupina bi si želela, da Evropa skrbi za mlade, da jim da možnost, da dobijo delo, da dobijo izobrazbo. Kajti to je tisto, kar sodi zraven k socialnemu modelu v Evropi. In naj ne povem nekaj tudi v interesu predsednika Dragija ECB morda smo napak razumeli njegove izjave, ampak evropski socialni model ni mrtev in evropski socialni model ne sme umreti. Mi, socialdemokrati, smo za to, da ta sistem preživi. Ja, potrebna je reforma, ampak evropski socialni model je sestavni del naše identitete in to identiteto bomo v polni meri branili. No in kolegice in kolegi, v zaključek naj povem, da številni menijo, da prebivalstvo ni pripravljeno na reforme. Prebivalstvo je proti temu samo zato, ker vidi, da se ne vodi ustrezna gospodarska politika. Predsednik Barozo je izpostavil našo študijo o izogibanju davkov. Če pogledamo, kako nepravičen je naš davčni sistem, koliko ljudi sploh ne plačuje davkov, potem je to vsekakor nekaj, kar je treba spremeniti. In hvaležen sem za to, kar je dejal gospod Barozo in kar ste dejali vi, gospod Vadrompo. Torej, storili smo neke korake naprej, ampak to še ni dovolj. In prepričan sem, da ko bodo ljudje na naši celini videli, da se prihodnost izrisuje kot eh, pravičnejša prihodnost, pravičnejšo socialno politiko, potem da, ampak ne želimo pa, da bi socialni model Evrope, na katerega smo tako eh, ponosni, lahko kar tako odpravili. Mi smo ponosni in za vso silo, ki bomo tudi branili. Hvala. Svoboda, skipta. Gospod Svoboda. Kolega Odi ima za vprašanje v postopku modre karte. Izvolite. Svoboda, vz... Gospod Svoboda, pomahali ste z vašim potnim listom in ob tem imenovali Nikolaja Sarkozija. Ali morda veste, da je Nikola Sarkozij vedno branil Schengen? Ali veste, da Nikola Sarkozy ne želi ukiniti šengenskega območja, ampak ga okrepiti. Ali veste, kako deluje meja med Grčijo in Turčijo? Ali veste, da v resnici svoboščin ne moremo uresničevati, če ni zagotovljene varnosti? Zato bi vam postavil eno vprašanje. Ali menite, da da je šengenski mehanizem res pravilno voden, da ali ne? Ovi, wenn ich jetzt immer, wenn ich den Pass wo zücken muss, an, an Sarkozy denken. Vor allem dann, wenn er in Ruhestand ist. Und ja, mislim, da ne treba, da tu skrbimo, da gospoda Sarkozija sploh ne takrat, ko bo šel v, v, v pokoj. Ja, varnost in Schengen sodite skupaj, ampak sprašujem vas, zakaj vse čas eh, svetu preprečuje, da bi sprejel te odločitve. Čeprav Bolgarija in Romunija izpolnjujeta pogoje, še vedno nista v Schengenu. To je to, kar vas sprašujem, kaj te varnost smo zagotovili ravno s pomočjo teh ukrepov. In ne vem, če ni celo nezakonito, da se Schengen ne razširi. Ampak eh, to izpostavljati v uh, volilni kampanji, to pa se mi uh, zdi sprevrženo, kajti Schengen je uh, velik dosežek Evrope in to je nekaj, česar ne smemo postavljati pod vprašanje, temveč to moramo podpirati. To tudi kaže na to, da smo mi, evropejci, sposobni naše meje prehajati svobodno, brez potnih listov. Zdaj, če gospod Sarkozy tega ne počne, je to eh, njegov problem, ampak eh, pripričan sem, da tudi francoski socialisti podpirajo pojem varnosti in svobode. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine Alde. Ima besedo gospod Verhofstadt. Nisem se želel vmešati v to, ampak gospod Odi, moramo ostati resni. Če se govori, da bo moralo pol, pol priseljencev zapustiti naše območje, kot je rekel gospod predsednik, ne da bi se tukaj sploh govorilo o napadu na halal in na druge partnerje in tako naprej. Se jaz sprašujem, kdo je v bistvu kandidat skrajne desnice, Le Pen ali Sarkozy? To se sprašujem kadar vidim, kako poteka ta volilna kampanja, poslušajte, tega nismo še nikoli videli v nobeni državi do sedaj. Predsednik, trenutno, trenutni predsednik Francije, ki uporablja takšne besede, to je problem, ki ga imamo danes pred seboj. The, uh, the, the Naj grem eh, nazaj k tej razpravi, preden je v razpravo posegal gospod Todi. Najprej čestitke vam, predsednik Van Rompuy in. Eh, seveda Evropski sveti prihajajo in odhajajo in eh, kar lahko rečem je, da obstaja nek neverjetna samozadostnost, ali smo res na prelomnici v tej krizi ali resnično. Uh, Eh, tako menite in eh, verjamete, da bodo prizadevanje eh, naprimer akterjev v tem pripeljalo do razrešitve krize, naprimer eh, gospoda Motija in ostalih. In eh, potem eh, teh 700 milijard dolar, evrov, o katerih je govora, ali verjamete, da lahko vse to pomaga? In to, kar se dogaja sedaj, je, gospod Dragi si je kupil čas in natisnil trilijon evrov novega denarja. In to je tisto, tisto, kar sedaj občutimo, eh, tiskanje svežega denarja trilijon evrov in ali je to res strukturna rešitev eh, za krizo, to ne more biti strukturna rešitev, to je lahko samo začasna eh, struš, rešitev. Vsi vemo, kje je strukturna rešitev in, eh, in sicer se je potrebno spopasti s pravim vzrokom zadolževanja. Naprimer v ZDA, ko je govora o ustanovitvi reševalnega sklada in vsi povsod vidijo, kje je ta uh, luč in kam se je treba usmeriti. Samo v Evropi ne. V Evropi govorimo o 60 odstotkov, zato da, bo vsi, da bodo vsi plačevali manj obresti, uh, ko kot je to v Nemčiji. To je skladno eh, tudi z mednarodnimi, mednarodnimi eh, eh, sporazumi in tako dalje. Zato pravzaprav gre pri tem tako imenovanju firewallu, požarnem zidu. In To ni, to prav gotovo ni to, ampak gre samo za gašenje požara. Tu to ni prava zaščita, naprimer v gospodarstvih v težavah, kot je v Španiji, v Italiji in tako dalje. Zato menim in tako meni tudi večina, ne bi morali sprejemati novih zakonodaj, ki, imajo, ki se nanašajo na krizo, razen gospod Barozo in gospod Van Rompuy in uh, potem uh, tu uh, včeraj, uh, naprimer, je spet prišlo do pobojev otrok, uh, žensk, uh, včeraj ponovno v Homsu in uh, rečeno je, da oziroma vidimo, da pravzaprav ne dojemamo za res razmer v Damasku. In prekinimo z vsemi poleti v Sirijo, potem. Uh, Tudi zamrznimo vsa potovanja. Poglejmo, kaj dela eh, predsednik Obama. Eh, raziskuje vse možne eh, pristope k tem. Moramo nekaj storiti, nekaj ukreniti. Kaj pa delamo sedaj? Ničesar. Sicer pa bo samo en rezultat. Eh, Sirija se bo pretvorila v novo Srebrenico, v novo Ruando eh, in eh, tega ne smemo dopustiti. Ali dopuščate? Gospod Prhovštad, kolega Dol ima za vas vprašanje. No, no, no, no, no. Ne, ne, ne, ne. Samo zanima me reakcija mojega prijatelja Gija, ker namreč predsednik Sarkozy v svoji vladi nima nacionalne fronte. Medtem, ko imamo nizozemski parlament, katere, nizozemsko vlado, ki se pa ni nikoli izrekla in ko Neli Kroes pravi, da bo Grčija izšla iz krize, pa gospod Ferhošta tega ni nikoli kritiziral. Oh. Mislim, da sem bil prvi, ki sem vedno obsojal tišino oziroma mok nizozemske vlade glede teh internetnih strani. In rad bi vas spomnil, gospod Dol, da je to krščansko-demokratična vlada. In sam bi tudi telefoniral gospodu Rtiju, to sem naredil, ampak ne vem, če je gospod Dol telefoniral. na svoji strani. Sedaj, kar zadeva te internetne strani, se sam zauzemam za resolucijo, zato ker je mok nizozemske vlade res nesprejemljiv. Se mi zdi pa ravno tako nesprejemljivo, da bi molčali sedaj o Sarkozijevih ksenofobnih in netolerantnih izjavah. E, Najlepša hvala. Kakšno prijateljstvo? Abgornu, da... V imenu skupine zelenih ima besedo gospod Konbendit. Dragi kolegi, gospod Van Rompuy, ne vem, ali vam moram res čestitati ali si moramo čestitati, ne vem, to bomo še videli. Vsekakor upam, da vaš drugi mandat ne bo preslikava prvega. Eh, in glede na to, da govorimo o Schengnu, bi se k temu povrnil tudi jaz in povedal bi nekaj preprostega. Nemčija in Francija govorita o tem v svetu. Ampak vse države so se uprle temu, da bi se ponovno začela pogajanja v zvezi s šengenskim območjem. In če govorimo o tem, da je treba stvari formirati in če bi nehali govoriti o Turkih in e, na takšen način podpihovati te teme v nacionalnih e, parlamentih, e, bi bila situacija morda drugačna. Zato moramo najprej pomesti pred svojim pragom in mogoče bomo potem laže tudi poskrbeli za večjo varnost na grški meji, pa imeli tudi boljše odnose s Turčijo. No, dragi prijatelji, govedovo boste slišali še veliko drugih opask v tem smislu. Sedaj pa, če se vrnem k vprašanju krize. Sam mislim, da to zlato pravilo, pri katerem v bistvu sprejemamo tri zlata pravila, finančno, socialno in okoljsko. To bi bilo smiselno. Nisem proti finančnemu zlatemu pravilu, vendar pa če je mu ob bok ne obstavi, postavimo še socialnega in okoljskega so, zlatega pravila, potem ne bomo na višini tega, kar moramo storiti za prihodnje generacije. To bi želel povedati o zlatem pravilu. Potem pa še nekaj v zvezi s tem načrtom za ponovni zagon gospodarstva. Poslušajte, to ni zgolj drob, konec, niti. Imeli smo v, v rokah eh, več tisoč milijard evrov za to, da bi eh, rešili eh, finančno situacijo. Maršalov načrt je predstavljal zgolj pet odstotkov ameriškega proračuna. V Evropi pa govorimo sedaj o 800 milijardah za načrt za ponovni zagon gospodarstva evropskega gospodarstva, v katerega spadajo tudi Grčija, Španija in vse druge države. Ampak poslušajte, moramo ta izziv vzeti resno in na pravem nivoju, sicer iz tega ne bomo izšli. Moramo se ga lotiti v pravi perspektivi. In če želimo tukaj rešiti finančno situacijo, in smo pripravljeni v to vložiti tako velik vložek ali nismo pripravljeni ravno tako velikega vložka vložiti zato, da bomo rešili naše državljane. In zato res potrebujemo na mizi nek velik finančni vložek strani Evropske socialne banke, zato da se bomo lahko usmerili k bolj trajnostnemu in zelenemu gospodarstvu. In kar zadeva fiskalni pakt, dokler bomo še naprej spodbujali fiskalno konkurenčnost v Evropi, tega ne bomo uspeli uresničiti. Na Irskem imate Facebook in Apple, v Luksemburgu imate Google in Amazon. In uh, čeprav se dobiček ustvarja v Franciji in Nemčiji, se davke plačujejo na Irskem, oziroma v Luksemburgu, zato ker so tam davki nižji. In potem govorimo o davčnih utajah v redu, samo potem morate govoriti tudi o vseh bankah, ki služijo v Evropi, ne glede na to, ali so švicarske, evropske ali tuje. Vse te banke bi morale prijavljati, kaj evropski državljani vanje ulagajo, sicer ne bi smele delati na evropskem trgu. To so naredili. Eh, američani z UPS-om, ko se je šlo za ameriški denar v švicarskih bankah in videli ste, kaj se je zgodilo. Storite enako tudi vi. Naše banke morajo dati take izjave o um, naložbah. V redu, to pomeni, da ne bomo več imeli bančne tajnosti, ampak na ta način bomo lahko kaj dosegli. Kar pa zadeva Beograd in eh, Bosnijo, moram povedati, da bomo tudi Bosni lahko dali kakšno priložnost, vendar eh, moralno sporno pa je to, da so osebe, ki so povzročile na tem območju toliko gorja, še vedno ne kaznovane in se še vedno tam premikajo in zato v redu sprejmem to, da je lahko Srbija kandidatka, vendar bi se morala vsa situacija v zvezi z Bosnijo prej razčistiti. Potem, kaj pa, ko, ko govorimo o Siriji, ja, morali bi kaj storiti, morali bi Sirijo izolirati in zato uporabiti vse možnosti morali bi vzpostaviti vojaške in vse možne sile za to, da bi lahko eh, uresničili ta um, humanitarni koridor. Zato, ker glede na eh, to poudarjam, ker se ljudje tam vsakodnevno pobijajo in mi z našim delovanjem eh, nismo dovolj hitri glede na to, kar se v Siriji dogaja. Vem.

vse bolj me skrbi, glede na to, da se je v koridorje, evropske koridorje eh, hudnike zavlekla samozadostnost in eh, potuha. In eh, nekateri pravijo, da imamo vse zapisano v pogodbi, da lahko tako rešujemo. Potem eh, nekatere sredozemske države, ki se soočajo s eh, finančnimi težavami, vendar lahko, se lahko tu naslonimo na te pogodbe tu govorimo o problemih, ki jih delimo vsi eh, in dejstvo je, da eh, nova pogodba to pogledno ničesar ne rešuje. In eh, v moji skupini nekateri drugi smo bili mnenje, da nima smisla podpisovati te pogodbe. Drugi, ki so to pisali, menijo, čelo preden se je črnilo na tej pogodbi posušilo, sta Španija in Nizozemska rekli, da se ne bosta držali teh določb gre za pogodbo, ki pravzaprav ne pomeni nobene razlike za vidika bistvenih zadev. Obsoja se eh, Grke na eh, na revščino, ki jo bodo trpele številne generacije. Prišlo je do zloma, zloma v življenskem standardu, eh, do, eh, do, do ravni brezposelnosti, eh, ki je v Evropi še nikoli nismo doživeli. In tu so stroški vsega tega. Ukrepi morajo biti taki, da se bo lahko Grčija iz tega rešila. In kako rešiti njeno gospodarstvo? zdravstvo eh, kratkoročno gledano, eh, preden pride do strukturnih reform, ki bodo zadeve uredile srednjeročno gledano. Potem so tu e, še e, druge zadeve. Naprimer, 12 držav članic je podpisalo e, pismo, to je bilo predloženo svetu in si zato, da se ponovno zažene konstruktivno agende v Evropi. Vendar pa je bila prva reakcija, kot veste, zelo hladna, kot veste, gospod Van Rompuy. Potem zunani ministri Francije in Nemčije. Eh, ki jim je eh, bila zaupana eh, ta naloga. Zakaj? Potrebno bi bilo zahtevati, da svet postavi delovna mesta na dnevni red. Naj vam ob tem še čestitam tudi za vašo ponovno izvolitev, gospod Van Rompoj. In tu so tisti cilji, ki so zapisani kot temeljni cilji, ki zadevajo tudi globalno ki zadevajo globalno konkurenčnost in eh, potrebno je razumeti, kaj se eh, dogaja. Komisija bi morala nameniti nekaj več časa pravi reformi in manj časa, da eh, naprimer proizvaja neke neumne video spote. Uh, in glede francoskega predsednika, ki zahteva še več protekcionizma za trgovino. Od, od, eh, odpravljati moramo trgovinske ovire, ne pa nasprotno. Predsednik Sarkozy je prejšnji teden rekel, da je preveč tujcev v Franciji. Tudi sam sem tujec v Franciji. In, eh, in, eh, to je, to je, ta vlada nas pošilja sedem in uh, smo, uh, nas je sedemsto uh, tujcev na nek način, ki uh, bomo torej veseli, da nam ne bo treba hoditi nazaj. Hvala lepa. Poslanec Mato ima za vas uh, vprašanje. Sprejmete vprašanje? Sprejmete vprašanje? Ja, izvolite. Uh, uh, Čestitati moram kolegu glede britanskega stališča, uh, da, ko smo govorili, da bi bilo bolje, da Grčija ponovno, da se ponovno vrne k svoji lokalni valuti drakmi. In eh, lahko se eh, z menoj strinjate ali ne, vendar zanima me, če se strinja s stališčem eh, britanske vlade in finančnega ministra, da potrebujemo več fiskalne unije ali pa meni povsem drugače glede na našo vlado. Eh, George Osborne je povedal, jasno povedal, eh, kar, da je na Grčiji, da se odloči, s tem se strinjam, seveda lahko eh, menim, kar pač menim, oziroma lahko imam osebno mnenje glede tega, vendar pa je na grških politikih, da spremajo to odločitev in to pogledno verjamem v nacionalno demokracijo. Gruje frakcijo, nabgornda Murphy. Kolega Murphy v imenu skupine GUE. Uh, Hvala, gospod predsednik, gospod Barozo, gospod Van Rompoj. Vsakokrat eh, sem resnično impresioniran, da še vedno eh, obdržite eh, čist obraz eh, glede na to, da vaša strategija za, zarezuje v življenski standard ljudi eh, in eh, pri, jih eh, prizadeva. In, eh, Eh, potem, ko se je krčilo evrsko območje in ko eh, pravzaprav delate na tem, da institucionalizirate vrčevalne eh, ukrepe, hkrati pa govorite eh, tudi o rasti. In če se spomnimo na knjigo Georgea Orwella 1984 Svoboda, ki pomeni 2 in 2 je 4. Potrebno se je zagotoviti, da skušamo delovati skladno s cilji zmanjševanja zadolževanja. Eh, to pomeni 5,7 milijard eh, dodatnega krčanja naprimer Irsk, na Irskem, potem tudi v celotnem evrskem območju, eh, potem odplačevanje obveznosti, kar spet predstavlja več kot 4 milijarde. In vse to so drastična krčanja, kar samo pomeni poslabšanje krize, poslabšanje delovnih pogojev in tako dalje. Ne glede na to, je edini argument vlade na na irskem, argument, ki sloni zgolj na strahu, na zastraševanju. In eh, edina država, ki je podpisala te vrčevalne ukrepe, pa lahko dobi evrska, eh, eh, torej evropska sredstva, tako je reče eno. Naj vas vprašam, kako je možno, da se je ta klauzula izsiljevanja sploh znašla eh, v eh, sporazumu. In eh, tu se je oblikovalo oziroma gre za politiko palice. In ali ni eh, tako, da se na ta način eh, dopušča, da eh, tudi določen eh, dogovor še vedno ni podpisan se strani držav članic? Ali ne moremo narediti stvari tako, da nimamo nad seboj vse čas eh, tega meča? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Murphy. V imenu skupine AFD ima besedo gospod Farage. Ja, tu ste zopet z nami, gospod Valerom Poet, dve leti in pol. Najverjetneje nagrada za vaše velike uspehe. Ko sem vas poslušal, se mi je zdelo, da sem vse napak razumel. Govorili ste o tem, kako pozitiven je bil zadnji sestanek sveta, da smo dosegli prelomnico, da eh, gre vse krasno naprej. In sem že skoraj začel verjeti in potem sem se zavedal, da sploh niste omenili besede bankrot. O tem ne govorimo. Delamo se, kot da se to ni zgodilo, čeprav vemo, da je Eh, v Grčiji prejšnji teden prišlo do pomembnega dogodka v to smer. In ko vas poslušam danes eh, zjutraj, me to eh, spominja na komedijo, na klasično komedijo, ko kolonialci, angleži eh, hodijo naprej in naprej in naprej, pa vse čas spoh se ne zavedajo, da je katastrofa vse okrog njih. Skratka, ste odločni, ampak popolnoma zaslepljeni, ker želite ta evro ohraniti pri življenju. In medtem, ko ste vi jedli lepo večerjo na svetu, so bombe letele z vseh strani. Nezaposlenost med mladimi v Grčiji je 50 odstotkov. Ampak nič hudega, gremo naprej na glavno jed. 110 nemških eh, pravnih oseb in fizičnih oseb, ki imajo v lasti grške obveznice, bo zdaj eh, vložilo tožbe zaradi tega. Ampak največja težava zdaj je nemški finančni minister, ki je včeraj dejal, da nihče ne more izključiti morebitnega uh, tretjega reševalnega paketa. To, to je farsa in zakaj se vse to dogaja? To ljudje v Evropi želijo vedeti. Želijo vedeti zakaj. Ali se to počne zato, da bi Grčiji pomagali? Ne. To bo Grčijo križalo. To počnete zato, da projekt, ki ni uspel, ohranite pri življenju. Kaj te veste, da če Grčija gre, bodo šli tudi drugi. Gospod Barozo, ko voditelji ustanejo in pravijo, da so politične poteze takšne, da jih ni možno spremeniti, potem vam bo zgodovina vsekakor dokazala, da se lahko motite. Hvala lepa, besedo ima poslanec eh, Golniš. Hvala lepa, gospod predsednik. Predsednik, najprej dovolite, da obvestim gospoda Svobodo o enem. Odkar imamo šengenski dogovor, moram svoj potni list ali vsaj osebno izkaznico uporabljati ne le na mejah, ampak eh, na poteh eh, znotraj države. In sicer, ko stopam na letalo ali podobno. To je zelo čudno. Odkar nimamo več nadzora na, zunanjih, eh, na notranjih mejah, imamo eh, nadzor povsod. To kot prvo. Druga zadeva, eh, gospod Vrhovštat, vi ste veliki demokrat, nekdanji premije eh, države, ki je prepovedala največjo opozicijsko stranko, Flamsbelang, eh, in pravite, da je zelo rasistično reči, da mora ljudje v Franciji jesti meso halal, medtem ko niso muslimani. Ampak ne gre samo za to, gospod Verhofstadt. Danes zjutraj sem na televiziji naprimer slišal, da v Bruslju gorijo mošeje, ampak tudi o tem ne smemo govoriti in kaj kmalo boste tudi prepovedali verjetno spletne strani, ki to omenjajo, tako da moram reči, da vas, vaš globok liberalizem pozdravljam. Evropski svet, o katerem danes govorimo, ni nič eh, posebnega. Gre pač za zadnjo priložnost. Grčijo smo na nek način žrtvovali in eh, trgi so zdaj za nekaj časa pomireni. Prav tako govorite o usklajevanju in eh, stabilnosti. Stabilnost je, stabilnost je odvisna od demokracije in ne vem, ljudi sploh ne sprašujete. Načrt varčevanja in eh, kar pa zadeva upravljanje, gospodarsko upravljanje, pa je to vedno bolj nič druga kot plutokracija in eh, mislim, da ljudi vleče za nos že kar nekaj časa in mislim, da je eh, tu prisotnega vse več avtoritarizma. Hvala lepa. Besedo ima v, skup, v imenu skupine LS gospod Royal, predsednik Šulc, predsednik Madromboj, predsednik Barozo, kolegice in kolegi. Res je to, kar smo ugotovili, namreč, da iz krize še nismo išli in da nas čaka še kar nekaj dela. Prav tako pa je res in eh, sodi zraven, da del nalog rešujemo in da smo na pravi poti. Mislim, da če želimo rešiti te probleme, moramo narediti korak naprej in eh, se prepričati, ali je ta pot prava ali ne. Prav tako menim, da če želimo mlade ohrabriti, kar zadeva prihodnost Evrope, potem so takšne predvolilne zgodbe, kot so se jih šli na začetku, popolnoma nekoristne. To samo škodi. Če se vrnemo k tematiki rasti in stabilnosti. Ja, če želimo, da bomo v Evropi nadaljevali za dobro gospodarsko rastjo, da bodo mladi v Evropi imeli neko prihodnost, potem zraven sori tudi to, da premišljeno ravnamo z denarjem in da to, kar smo počeli v preteklosti, konec koncev spravimo pod nadzor. Skratka, gre za to, da odgovorno ravnamo z denarjem. To ne gre za to, da bi prekomerno varčevali. Vsi smo počeli napake z denarjem, prav tako ni bilo dovolj nadzora. In če želimo organizirati rast, če se želimo organizirati in napredovati, potem eh, To ne pomeni, da moramo pisati še ne vem kakšne programe in ne vem kaj vse. Ne, to pomeni, da moramo uspodbuditi eh, gospodarstvo, da potrebujemo strukture, ki že obstajajo, samo v teh jih je treba spraviti. Imamo države, ki funkcionirajo zelo dobro. Zakaj? Zato, ker so opravili strukturne reforme, zato, ker imajo ustrezno industrijsko zakonodajo, zato, ker so bili dovolj pogumni, da morda niso regulirali čisto vsega. Pomembno je, da več razmišljamo o tem, kje bi lahko spodbudili inovacije in raziskovalnje, namesto da bi eh, razmišljali o tem, kakšno uredbo lahko še sprejmemo. In na ta način mislim, da bi naredili več za rast. Eh, tudi potrebujemo eh, tudi pogum, angažiranost, zaupanje v mlade, torej manj regulacije, več inovacij, več raziskovanja, ampak ne samo v besedah, ampak tudi dejansko. Vsak dan bi morali sprejemati takšne odločitve tu. Hvala lepa. Besedo ima poslanec Goebbels v imenu skupine SD. Gospod predsednik, najpomembnejša reforma, ki jo potrebno praviti, je, da se zmanjša število vrhunskih zasedanj šefov vlad in držav, kajti to služi praktično nečemor. Če gre evru bolje, je to zafaljujoč ukrepom ECB eh, e in Marija Dragija. Ampak eh, na zadnjem svetu je bilo izrečenih nekaj močnih besed o močnejši rasti, ampak nič potipljivega, naprimer, o boju proti brezposnosti med mladimi. Prav tako zaupanje v Evropo puhti na nacionalni ravni. Predsednik Sarkozy se dela kot da vodi eh, Evropo. Kandidat Sarkozy pa zdaj kritizira šengensko pogodbo. Ali še ni ugotovil, da šengenski sporazum predstavlja sestavni del Lizbonske pogodbe, ki jo je tako zagovarjal. Člen 67 prepoveduje nadzor nad osebami pri prečkanju notranjih eh, meja. Tako da, če želi Francija zapustiti šengensko območje, mora Francija zapustiti Evropsko unijo. Konec konca pa, kaj želi nadzirati gospod Sarkozy? 4 milijarde letnih gibanj preko notranjih meja, na milijone turistov, ki vsako poletje pridejo v Francijo, pol milijona francozov, ki delajo v malo obmenih območjih. Vse te populistične pobude ne služijo ničemu drugemu kot eh, prikrivanju nesposobnosti voditeljev na mesto, da bi se lotevali resnične politike rasti. In pri Grčiji smo dobro videli, da ko je Evropa naložila ukrepe, je to povprečje povzročilo bankrot 200 tisoč MSP-ev, to je povzročilo tudi bistvenemu zmanjšanju kupne moči Grče in zdaj Grče preprosto ne more rasti, ker nima s čim rasti. Hvala lepa, gospod Goebbels, v imenu skupine Alde, grof Lambsdorff. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, strinjamo se, da želimo tu kulturo stabilnosti v Evropi. To vedno znova govorimo in potem moramo pogledati, kaj smo dosegli s tem fiskalnim paktom. To je pomemben korak v smeri te kulture stabilnosti, vendar pa to ni prilomnica, to ni rešitev, eh, to ni eh, neka panaceja, neka rešitev za vse. Treba je to iskreno povedati. Je pa to pomemben korak naprej. Želimo uravnotežene proračune z nizkimi primankljaji, želimo omiliti oziroma upočasniti zadolževanje država evroobmočju. Prav tako želimo sistematično nadzirati, nadzirati tiste, ki kršijo te dogovore. Prav tako želimo preprečevati novo zadolževanje, želimo, da ESM stopi v veljavo eh, hitreje in prav tako želimo, da ima več držav dostop do ESM. -a. Vse to so pomembni elementi za kulturo stabilnosti v Evropi. In z eh, tem dvojčkom ukrepov želimo tudi vključitev v eh, evropsko zakonodajo omejitev zadolževanja. Živimo impulze za rast v Grčiji, imamo sredstva za to, 16 do 18 eh, milijard imamo v strukturnih skladih za to in mislim, da moramo to storiti. To, kar so gospod Reichenbach in Trojka storili v Grčiji zaenkrat, mislim, da še ni dovolj, zato da bi resnično zagotovili rast. Potem imamo še razpravo, ki me preseneča. Eh, tudi v nemškem Bundestagu zdaj socialdemokrati grozijo, da tega fiskalnega pakta ne bodo eh, potrdili. Mislim pa, da je to napaka, velika napaka. In eh, mislim, da je pomembno, da tudi socialdemokrati izkažejo svojo stabilnostno politično odgovornost in da pustijo obstani strankarske igrice. In dame in gospodje, menim, da je ključnega pomena, da zdaj naredimo korak naprej v smer kulture stabilnosti. Prav tako čestitke gospod Van Rompuy za ponovno imenovanje. Vi osebno mislim, da upravljate odlično delo. E, menim, da je vaša funkcija kot je določa Lizbonska pogodba napačna, eh, napačno urejena, želel bi si enega predsednika Evropske unije, po možnosti neposredno izvoljenega. Hvala lepa v imenu zelenih. Gospod Konfan. Hvala lepa, gospod Barozo. Tu sem, tu. Upravičeno ste omenjali davčno utajo. Kot veste, je to za nas zelo pomemben boj. Gre za boj za gospodarsko učinkovitost in eh, socialna pravičnost. Lepo je o tem govoriti, ampak kje so dejanja? Kje so izjave komisije? Kje so pritiski komisije, da bi pomagali Grčiji pri izterjavi 100 do 200 eh, milijard evrov, ki naj bi eh, bile v Grčiji po ocenah eh, grške vlade? Vem, da to morda ni grška prioriteta, kajti Grčija je prva, ki je odgovorna za to nesposobnost pobiranja davkov. Ampak kje so dejansko dejanja komisije, da bi opravili pritisk na Eh, Švico, da bi se ta denar obdavčil in vrnil v Grčijo. Spomnimo se, kaj je storil predsednik eh, Obama, kar zadeva švicarske banke. Kje je torej pobuda Evropske komisije, da bi storili enako, kot je storil Obama, se pravi, da se sprejme zakon, ki velja ekstrateritorijalno in ki eh, odpravlja bančno tajnost. Na črnem seznamu OECD imamo Eh, eno, dve, tri državi, potem te podpišejo konvencije, potem ni več nobenega na črnem seznamu. Pravi boj pa je prazen. Zakaj? Zato, ker je črni seznam prazen. Kje je torej tu pobuda komisije? Prečakujem konkreten odgovor, kaj je zelo lepo in prav je mm, izražati eh, tu velike ideje pred parlamentom, pomeni so dejanski akti, pomeni so dejanska dejanja, ki bodo vršila pritisk na države, kajti potrebujemo vas, da bomo skupaj lahko izvajali ta pritisk na države. Še eno vprašanje, gospod eh, Barozo, ne glede davčnih paradižov, ampak glede varčevanja. Ko se neformalno pogovarjamo z vašimi službami in z generalnimi službami in generalne direkcije ECFIN, kaj nam pravijo? Pravijo, da ko vse politike varčevanja združimo skupaj in vse zahteve, ki jih eh, postavlja eh, komisija, če vse to vključimo v gospodarski model, potem je nemogoče izkazati, da imamo pred seboj resnično neko pot, ki zmanjšuje eh, primaklaj, kajti tako eh, do nemogočega šibimo eh, rast, da je mm, zadeva neozdržna. To se kaže v Španiji, tudi v moji državi. Skratka, ko številke sestavimo skupaj, zadeva ne funkcionira. In kdaj boste to eh, prepoznali in priznali in kdaj boste začeli stopati po drugi poti. Hvala lepa v imenu skupine EKR, gospod Zahradil. Gospod predsednik, nekaj časa nazaj je bila v grškem časopisu karikatura kanclerke Merklove s križem na, na roki oziroma v roki. Ali je to sprejemljivo? Evropski narodi zdaj kažejo s prstom drug na drugega, pluvajo drug na drugega. Sem smo prišli s tem vašim pristopom k evropski integraciji. Ta fiskalni pakt je samo še en korak v to smer. Pomembno pri tem paktu ni finančna disciplina, ki je seveda nujna, ampak je glavni cilj tega pakta samo še nadaljna integracija in samo še nadaljna politizacija Evrope. Tu gre samo za vse večje napetosti med eh, narodi in zato naša vlada ni podpisala tega fiskalnega pakta odločamo se še, ali bomo vstopili v evroobmočje ali ne. O tem bomo razpisali tudi referendum, kajti pogoji so se bistveno spremenili, odkar smo vstopili v Evropsko unijo in zato je pomembno, da naši državljani o tem odločajo na referendumu. Hvala lepa v imenu skupine GUE, gospod Kontis. Spoštovani gospod eh, predsednik, gospod Van Rompuy, gospod Barozo, tu pred menoj sedite že dve leti. Šefi vlad in držav, Grčija in njen predsednik eh, vlade, tudi prihaja sem vedno znova. Ampak pri vsem skupaj gre za en velikanski eksperiment. Plače, pokojnine, zaposlitve, sredstva za bolnišnice, eh, kolektivne pogodbe vse to se je spremenilo ali celo izničilo. Imamo več kot milijon in pol brezposelnih po neuradnih podatkih in eh, država ne izpolnijo vseh svojih obveznosti. Država je praktično bankrotirala in to na račun upokojencev in mladih. In kaj ste se zdaj odločili na tem eh, Evropskem vrhu, o katerem govorimo? odločili ste se, da boste dovolili celotni Evropi, da bankrotira, da se omogoči še več brezposelnosti. Po nekem germanskem vzoru naj bi usiljevali proračunsko disciplino, da se bo ena država bala druge, eh, ko se bomo bali volitev in referendumov. Gospod Parozo, gospod Van Rompuy, bankrota ne pustite eh, razglasiti, ampak bojim se, da bodo te pogodbe žal šle v nasmetišče zgodovine. Da. Hvala. Danes dopoledne smo slišali veliko kritik zaradi predvoljivnih izjav francoskega predsednika o priseljevanju in šengenskem območju. In eh, tudi te kritike so usmerjene v kritiko populizma. V redu. Ampak sam bi se navezal na analizo, ki jo beremo danes v vseh pomembnejših evropskih časopisih in sicer gre za citiranje profesorja Abermasa, ki presoja ta fiskalni pakt na zelo natančen način. In se sicer pravi, da v bistvu te reforme, tega pakta ne bi kazalo odobriti, zato ker ni logično, kako lahko pospešimo rast držav, ne da bi to v to vključili tudi državljane. Torej, brez samo Evropa, civilna Evropa, Evropa državljanov bi lahko pripeljala do kredibilnih odločitev in Evropo hkrati tudi označuje kot žrtev investitorjev in um, finančnih trgov. In uh, sam pogosto citiram Jungerja, zdaj pa bom tudi Habermasa, namreč vse, kar se dogaja, se ne sme dogajati na hrbtih naših državljanov in naših delavcev na jugu in drugod. Hvala. Besedo ima gospod eh, Kolman. Gospod predsednik, prejšnji teden je skupni odbor, mešani odbor za nacionalno strategijo v Združenem kraljestvu omenil, da je potrebno pripraviti načrte za morebitno, morebitno razpad Evropske unije vse več gospodarskih migrantov je, ki bežijo iz evroobmočja in prihajajo na naše meje. In nezakonita migracija postala takšen problem, da je ta teden predsednik Sarkozy celo zagrozil, da bo Francija izstopila iz šengenskega območja. Na dolgi rok se je skazalo, da države evroobmočja ne bodo uspele ohraniti svoje nacionalne eh, obrambe in na ta način bodo ogrozile integriteto evra in pa tudi eh, varnost v okviru NATO. Tako resnični svet gleda na vašo fiskalno politiko. Hvala lepa. Kolega Mauro v imenu skupine ELS. Grazie, signor Presidente. Hvala, gospod predsednik. Želel sem začeti pri ponosni predstavitvi socialnega sistema, ki ga je predstavil kolega Svoboda. Sam sicer menim, da odločitve predsednika Evropske centralne banke niso takšne, da bi morali o njih govoriti na ideološki način. Rekel bi, da nas je tukaj 500 milijonov oseb, um, ehm, 25 milijonov jih ima manj kot 30 let. In to je okvir, znotraj katerega moramo najti konkretne odgovore našega socialnega sistema na to situacijo. Vendar pa voditelji Evropske unije nihajo med raznimi populističnimi izjavami, ki povzročajo težave in eh, ki razburjajo eh, javno mnenje in med načelji, s pomočjo katerih bi bilo možno zagotoviti nek realni zagon. In če bi želeli imeti res pragmatičen pristop, bi se morali osredotočiti na inštrument, ki smo si ga zamislili v ta namen. In zato moramo Evropsko komisijo gledati kot dejavnik, ki bi moral biti sposoben pogojiti voditelje naših vlad in postaviti mm, pogoje njihovemu delovanju in ki bi hkrati lahko vodila razpravo o tem, da uresničimo evropski projekt. In zato moramo okrepiti komisijo pri tem. Parlament pa je le strateški element, da lahko to okrepitev podpre. Namreč pri tem, ko se vlade vse bolj cuka za rokav v imenu javnega mnenja, zaradi česar se te premikajo k populističnim izjavam uh, se bomo znašli v situaciji, kakršne v preteklosti še nismo poznali. Hvala, gospa Ferreira, ima besedo za skupino SND. Hvala, gospod predsednik. Sprašujem se, zakaj ta drugi grški svežen ne bo deloval. Prvič, zato ker že prvi ni deloval. Namreč tukaj ne gre samo za dolgove držav članic, ampak predvsem za zmožnosti, ki jih imajo za to, da jih odplačujejo. Pri fiskalni konsolidaciji eh, se je skazalo, da trojka ne ve prav točno, na kaj mora najti odgovor. Grčija mora imeti možnost plačati svoje dolgove in pri takem gospodarstvu, kakršnega imamo, eh, zmanjševanje, zniževanje plač in zviševanje davkov ne more pripeljati do rezultata. Grčija bo prihodnje leto uh, obeležila že pet let recesije, kar je izreden primer v Evropi. Več kot um, 2000 podjetij se bo zaprlo, um, nove oblike davkov bodo uvedene in tako naprej. In zato se sprašujemo, kam lahko pripelje to vrstna dinamika in ali res lahko pripomore k temu, da bo Grčija plačala to, kar je dolžna. In kam bo šla ta rast, ki naj bi jo počasi dosegla Grčija. In zato v tem svežnju, ki predvideva 22 odstotno znižanje plač in 32 odstotno za mlade, se sprašujemo, ali ni to le dokaz, da smo sedaj v urgentni situaciji in da ob takšnih um, stopnjah državne zadolženosti potrebujemo morda res nek pravi maršalov načrt, saj bo sicer ta pot, ki smo jo stavili, vodila zgolj v prepad. Hvala lepa v imenu skupine Alde, gospod Kacin. Thank you, chairman. Hvala lepa, predsednik. Spoštovani predsednik Van Rompuy, gospod Barozo, pozdravljam odločitev sveta, da Srbiji podeli status kandidatke. To je izjemno pozitiven korak naprej in tudi priznanje srbskih reformnih prizadevanj. To je prav tako korak naprej za vse sosede in pa za regijo kot celoto. To je prav tako zadnja in zelo dramatična budilka v Makedoniji, ki je čaka na odprtje pogajal, po, eh, pristopnih pogajanj zadnjih sedem let. Kljub eh, določenim težavam in zamudam je Beograd eh, postopal odgovorno in se resno loti dialoga s Prištino. Implementacija vseh sporazumov, ki so bili do sedaj sprejeti, se je začela. Upam, da bodo odgovorni organi še naprej ohranili ta pozitiven zagon in eh, tudi v dobri veri izvajali tako IBM. Odprto vprašanje danes v Srbiji je sistemska korupcija in pa politični vpliv na sodišča. Srbski voditelji morajo storiti več v boju proti korupciji, ob enem pa morajo tudi zagotoviti resnično vladavino prava v tej državi. Prav tako morajo omogočiti zgodnje odprtje poglavi 23 in 24 pristopnih pogajanj. Upam, da bo Srbija ostala še naprej ambiciozna pri prizadevanjih za hitro otvoritev pristopnih pogajanj. Ključnega pomena je, da Beograd ohrani konstruktiven pristop do Kosova, tako med, kakor tudi po predvoljeni kampanji. Tako imenovane paralelne strukture na severu Kosova je potrebno začeti previdno odpravljati, da Eulex in Kfor lahko v polni meri opravljata svoj mandat. Hvala lepa. Hvala gospod Kacin v imenu skupine zelenih, gospa Evans. Hvala lepa, predsednik. Serija evropskih vrhov, ki ste jim eh, bili priča od 2010, se odvija ob masovnih eh, protestih proti zmanjšanju javne porabe in proti odpravi delovnih mest. Pa vendar je to kaže na to, da se voditelji osredotočajo zgolj na krčenje potrošnje kot eh, korak naprej. Vsi poznamo raztežnost te krize, ampak sama menim, da ta kriza zahteva tudi radikalen premislek. Čas je, da se lotimo novih priložnosti, da se naučimo iz preteklih napak in da se pripričamo, da jih ne bomo ponavljali. Evropsko gospodarstvo je potrebno pospremiti eh, na pot, ki bo omogočila tudi nadaljevanje eh, novih izzivov, eh, ustvarjanje novih delovnih mest, zelenitev gospodarstva. Potrebujemo dolgoročen načrt za finančno, socialno in okoljsko oživitev. Odziv, ki smo mu pričali zdaj, je odziv, v katerem stroške nosijo tisti, ki so najbolj rljivi v družbi, tisti, ki so najmanj odgovorni za stanje v gospodarstvu. Nespremljivo je, da še posebej mladi čutijo še višjo stopnjo izključenosti, namesto da bi jih spodbudili k temu, da igrajo polno ulogo pri izgradnji Evrope, kakršno želimo. Izkazati moramo solidarnost z vsemi prebivalci Evrope. Sama vem, da moramo tudi mi v Walesu skupaj z našimi voljivci storiti več za to, da oživimo zaupanje v Evropsko unijo. Zato potrebujemo resničen program, ki bo investiral v ljudi, v delovna mesta, v infrastrukturo, da na ta način zaženemo gospodarsko oživitev. Hvala lepa v imenu. Eh, gospod predsednik, eh, voditelji ne postavljajo pravih diagnoz glede razsežnosti krize. Rečeno je tudi bilo, naj bi bil evro, eh, naj bi evro ščitil v tej krizi. Preš, lani je gospod Van Ropoj rekel, da gre za zdrave temelje in vendarle je prišlo do krize v evro evrskem, eh, samem evrskem območju. Eh, in eh, nedavno tega vidimo tudi, da je bilo potrebno predvideti trilijon evrov, da bi se lahko spopadli z krizo. Rečeno je, da naj bi morda Grčija potrebovala tudi še tretji, tretji svežan podporo, podpore. In eh, potem eh, ugotavljamo, da je situacija težavna tudi eh, druge, naprimer, ali, ne, ali se čudite, da pravzaprav vam ne verjamajo več. Gospa Zuber, hvala, gospod predsedujoči. Sklep Evropskega sveta pomenijo samo to, da se institut institucionalizirajo politike, ki so pripeljale do te dramatične situacije, do zmanjševanja plač, do zmanjševanja socialnih transferjev in do zniževanja delovanja javnih služb. In družine so sedaj obsojene na revščino in na obup. Strategija um, Evropska strategija 2020, uh, fakt stabilnosti, fiskalni pakt in tako naprej, kažejo na vse te probleme, ki jih imamo in na to, da se skupno bogatstvo vse bolj oddaljuje od ljudi. Po, uh, to dokazuje tudi dejstvo, da je bilo. Um, skoraj tisoč milijard evrov eh, namenjenih za izboljšanje položaja bank, ki eh, to posojilo lahko vračajo z nizkimi obrestnimi merami. V bistvu vsa situacija kaže, da se Evropsko unijo začenja voditi z kolonialnimi modeli, v katerih eh, drži glavne vajeti v rokah Nemčija. Um, Portugalski delavci bodo 22. marca zaradi tega družno stavkali proti tem skupnim ukrepom. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Rolanda Spaksa za minuto. Hvala lepa. Evropski svet eh, je eh, Eh, marca meseca ugotavljal, da eh, so za sedaj učinki na Grčijo pozitivni. Eh, vendar pa je Mario Monti, v, ko je nagovoril Evropski parlament, govoril o tem, da je tu možno zagotoviti, vendar pa je potrebno izpolnjevati vzajemne obveznosti. In če te politike postanejo alfa omega v državah članicah, potem morda ta fiskalni pakt ne bo potreben. Potrebno je izkazati dolžno odgovornost eh, s finančnega vidika ob upoštevanju zahtev skupnega trga spodbujati razvoj, raziskave in razvoj. Hvala lepa. Hvala, gospod Paksas. Besedo ima gospod Filip Klejs za minuto in pol. Hvala lepa v sklepih Evropskega eh, sveta 1. in 2. marca eh, o, v delu, ki govori o raznih vprašanjih o, podrazno, govori o tem, da, eh, sta, da je prvič tu to, da je bil gospod Van Rompuy ponovno izvoljen predsedniku čestitam, vendar pa se sprašujemo, ali ni nekaj narobe samo demokratično legitimnosti v načinu, kako deluje Evropska eh, unija. Govorili ste tudi o prelomnici in eh, Eh, ali naj bi bile banke pripravljene odpisati dobršen del grškega dolga, vendar pa mislimo, da eh, to sliko rišete eh, preveč optimistično. Kaj ti zlasti v luči tega, da se že govori še o potrebni nadaljni pomoči. In v interesu evrskega območja in tudi samih Grkov je, da eh, bi Grčija odšla iz evrskega območja na kontroliran način. To je edin izgled za Grčijo, kajti trenutno je dobesedno ujeta v eh, to finančno eh, unijo. Uh, ki ji ni kos. Tako da na ta način pravzaprav ne pomagamo Grči. Namesto, da bi kaznovali grško prebivalstvo na ta način, je bolje priznati, da je bilo ta, to morda napaka in da jo moramo odpraviti. Gospod Gozes ima besedo za dve minuti. Hvala. Uh, Gospod predsednik, gospod Van Rompuy, najprej vam čestitam k ponovni izvolitvi in že od samega začetka eh, eh, te izvolitve eh, sem govoril o tem, v kolikšni meri je vaša naloga težka in o tem ste govorili tudi sami. Tega se zavedamo. Spoštovane kolegice in kolegi, Dejstvo je, da moramo priznati, da Evropa izgublja na verodostojnosti in eh, seveda ne bomo govorili tu o volitvah, to ni pravi eh, čas ali prostor. Vendar pa se sprašujemo, kako je možno, da sploh pride do takih mnen in da eh, zakaj. Zato, ker taka stališča niso zavrnjena in naši državljani so državljani, ne verjamejo več v Evropo. In To je nekaj, kar je morda možno ponekod, vendar se je potrebno soočiti z realnostjo. Vsak mesec, vsak teden pravzaprav eh, poslušamo vedno znova o tem. In kar eh, šteje za naše prebivalce oziroma naše državljane, eh, so dejanja in ne besede. Kakšen pa je vzrok za ošibitev Evrope? Najprej to, da je kriza povzročila, da so se države obrnili obrnile bolj k sebi, bolj vase. In, eh, vendar, in ne toliko k tisti razsežnosti, ki nas edina lahko reši. In nočem reči, da komisija nečista ne dela, dela, vendar tega nihče ne opazi. Ne opazi se, kaj dela, ni domete, zato ker ni, eh, so, eh, ni dovolj primerjav tudi ne med tem, kar je bilo odločeno in tem, kar se izvaja. Potem glede Grčije. Stvari niso urejene. Uredili smo en problem. Vendar pa čez leto ali dve bodo problemi še vedno tu, zato ker so potrebni odločni ukrepi. Zato predlagam tudi eh, poseben eh, ukrep oziroma eh, poseben ukrep za obvarovanje pred tem. Govori se o tem, kaj hočejo trgi, vendar vedeti moramo, kam gremo in se držati ukrepov, ki smo jih sprejeli, ne pa jih spreminjati vsake 14 dni. Domanda, vole... Gospod Gozes, ali sprejemate vprašanje, ki vam ga želi postaviti gospod Juan? Moj cher kolega, vi parlite. Spoštovani kolege, kolega, govorite o ljudski suverenosti, tu pa je tudi ta dvojni sežen, glede tega, svežen, glede tega ste poročevalec. Govorim, va o, govorim vam o evropskem tekstu in v eh, sekundarni evropski regulativi je pogodba, pogodba vrčevalnih ukrepov in gre za svinčeni, svinčeno pravilo. In eh, to pravilo želite sedaj prenesti v sekundarno zakonodajo in to preden bi se državljani lahko izrekli o pogodbi. Moje vprašanje je enostavno, gospod Gozes, je, ali boste omaknili eh, to svojo zakonodajo, kajti to je v posmeh demokraciji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 Najprej bi tu povedal, da tisto, kar najdemo v pogodbi, bi lahko bilo zapisano tudi v evropskem pravu oziroma zakonodaji. Tudi gospod predsednik Barozo je to izrekel, ki je rekel, da bo komisija podala svoje predlege, predloge o tem, da se vključijo nekateri del, eh, deli tega. Eh, želim eh, povedati samo to, da ne moremo graditi na nečem nestvarnem. Potrebno je upoštevati rigoroznost Eh, rasti, vendar pa je potrebno poiskati vzvode za rast eh, v inovacijah, potem v podjetniškem duhu in v zaupanju. Na tem moramo delati skupaj. V redu. Hvala, gospod Enrique Guerrero, da bi besedo. Ja, hvala, gospod predsedujoči in gospod predsednik, čestitam. Uh, Sklepi Evropskega sveta so napisani na 12 straneh, na približno 300 vrsticah in v nobeni vrstici za, ni zapisana ta najbrž nepoporoljiva škoda za evropski projekt. Evropa je projekt eh, konkurenčne ekonomije in socialnega modela. Konkurenčna ekonomija ne more napredovati, eh, če ni dogovorov, ampak ta konkurenčna ekonomija gre korake nazaj ob izjavah v zvezi s šengenskim prostorom, kakršne podaja gospod Sarkozy. In hkrati to vpliva na ošibitev socialnega dialoga v več državah, tudi v Španiji. In ta evropski projekt rušijo ravno tisti voditelji, ki um, se reševanja lotijo z izjavami, h katerim se zatečejo takrat, kada se počutijo ogroženi, kada se ogroženo oni sami počutijo, ne pa njihove države. In to ni vodenje, to je populizem, to je oportunizem. In zato bi v Evropskem svetu morala potekati razprava tudi o teh zadevah. Hvala. Hvala, gospod Gerero. Želim eh, obvestiti vse prisotne, da bo zaradi neodložljivih obveznosti predsednik Van Rompuy žal moral k malu um, oditi in da bomo zato dali besedo gospodu Barozu že ob 10.50 in na to še gospodu Van Rompuyu. Hvala, sedaj pa dobi besedo gospod Schmidt, izvolite. Man, EU, uh... Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Ne glede na napetosti med regijami in državami, pa eh, je pomembno, da obstaja solidarnost v Evropski uniji in eh, ne bi smeli dopustiti, da, eh, da se nacionalizem povečuje. In o letnem poročilu, davšnem poročilu, bil sem poročevalec, smo govorili o zahtevi, da je proračun na ta. Torej, trden in eh, da je eh, vzdržen, potrebno je povečevati delovna mesta, hkrati pa tudi skušati izboljšati, še ukrepiti notranji trg, zato da bo Evropska unija bolj konkurenčna. Potem tudi eh, zagotoviti več delovnih mest za mlade, tudi to je pomembno. In e, sicer pa je tveganje, da prepustimo mlade generacije situaciji, ko nimajo zgledov. Ko sem poslušal gospoda Faradža, gospoda Epinga, e, Golniha in drugih, eh, se mi zdi, da bi se morali včasih spomniti na to, zakaj sploh gre v zgodovini Evropske unije. Tudi parlament bi se moral tega spomniti. Gospod Golnič, e, v preteklosti smo videli, kakšen je ta problem. Takrat se je to izkazovalo na bojiščih. Sedaj poslušamo eni druge. Pos, jaz poslušam vas, vi poslušate mene. In eh, gospod Golniš, zdi se, mi, zdi, eh, zdi se mi, da škodite sami tej evropski ideji skupnega dela na tem. In mislim, da bi morali tudi sami razmisliti o svojih lastnih odgovornostih. Honorevole, signora Svitsburg. Hvala. Besedo dobi gospod. Pa Swinburne za minuto. Hvala, gospod predsednik. V eh, situaciji finančne nestabilnosti je potrebno, bi bilo potrebno doseči, da eh, se vse države držijo sprejetih ukrepov. Tu so tudi kazni in sankcije delujejo samo takrat, kadar eh, države sprejmejo svojo odgovornost za zagotavljanje pakta stabilnosti. In zato bi morala komisija, ko gre za izvajanje dogovorjenih eh, struktur in zmanjševanja eh, zadolževanja, eh, upoštevati. In potem tudi ta javni dolg 2,5 odstotkov, kar pomeni, da potem prej dogovorjeni cilji ne morejo biti uresničeni. In taki eh, države članice se morajo dejansko resnično zavezati temu izvajanju za to, da bi lahko dolgoročne cilje dosegli in sicer na način, ki jim najbolj odgovarja. In eh, zato, da, eh, zato, da se tu ničesa ne žrtvuje, da bi morali ohraniti verodostojnost tega. Jürgen Klute. Gospod Jürgen Klute ima besedo za minuto. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Barozo, gospod Van Rompuy. Kako vidijo sami državljani način upravljanja s to krizo in eh, to, kar se dogaja, nobenih eh, pogojev, eh, lahko zahtevajo vse ta denar in to pri tem ni nobenih pogojev. Na drugi strani je tu katastrofalna vrčevalna politika, politika vrčevalnih ukrepov, ko je potrebno zarezati v pokojnine in eh, ko so tu vse te redukcije. V teh državah, naprimer, pa je vse odvisno od eh, moči notranjega trga, vrčevalni ukrepi pa to preprečujejo. In tako pravzaprav to ni izhod iz krize, to pomeni, da ste ljudi enostavno postavili pod zid. Hvala, bi se rad dobil gospod Saravrakos. Hvala, gospod predsedujoči. Že dolgo govorimo o tem ponovnem zagonu, vendar pa prednostno obravnavamo le varčevalne ukrepe. In mislim, da je to ravno razlog za vse te probleme, ki jih številni skušajo razrešiti. Ne smemo namreč pozabiti, da davki ubijajo davkoplačevalce. Hkrati je pa treba tudi ugotoviti, da so davčne utaje enormne in da uhajajo vsakršnemu nadzoru. To je prava tempirana bomba in eh, prava nadloga znotraj Evropske unije. Vemo, da sedaj davčne vtaje znašajo že 21 odstotkov um, oziroma brezposelnost narašča ob vsem tem zelo strmo. Uh, 50 odstotkov mladih je v Grčiji že brezposelnih in vsi ti pojavi so prisotni povsod v vseh evropskih državah. In zato, predsednik Van Rompuy, čestitam vam za vašo, vaše ponovno imenovanje e, in tudi vam, gospod predsednik Barozo, želim povedati, da ne smete čakati ob vseh teh čestitkah, ampak morate upravljati vaše delo in dosegati nek napredek. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospa Angelika Vertman za minuto. Izvolite. Hvala. Predsednik, kolegice in kolegi. Na zadnjem zasedanju sveta smo dosegli spet pomembne na korake naprej, da bi Evropo popeljali na pot večje stabilnosti in rasti. Ampak v strategiji EU 2020 je zapisano, da je potrebno notranji trg eh, dokončno izpopolniti in postaviti in tudi graditi nova delovna mesta. Mene pa najbolj skrbi brezposobnost med mladimi. Storiti moramo resnično vse za to, da se aktualne številke zmanjšajo in da damo mladim pošteno možnost in priložnost. Zato je potrebno okrepiti vlaganja v izobraževanje. To je namreč najboljša podlaga za to, da ljudem sploh damo takšno priložnost. Našim mladim dajmo to možnost, ker je to njihova pravica. Hvala. Grazie, kolega. Ora per due minuti. Hvala, kolegica. Sedaj pa gospod Carju, zvoljski dve minuti. Bravo. Uh, flies... Čas eh, beži hitreje, kot eh, lahko to dohajajo eh, sestanki svetov. In v gospodarski krizi je pravzaprav bilo povedanega že vse. Uh, Vendar pa, kot vidimo, ukrepi niso dovolj. Seveda, očitno potrebujemo tako konsolidacijo kot eh, rast, vendar pa moramo rast izvajamo. Lahko, naprimer, zapovemo eh, sankcije oziroma ukrepe, ne pa tudi eh, rasti. In, Najprej je potrebno doseči vzajemnost v tej zadolženosti in eh, ob tem, da se poslužujemo teh eh, mehanizmov, investicijske banke, Evropske banke eh, in podobno. In eh, priča smo tudi vse večji utrujenosti na nek način na tem področju. In eh, kot vidimo, potem tudi širjenje nacionalizma, kar, kar krši temeljne vrednote v Evropi. Potem je tudi tu tudi kolateralna škoda na področju zunanje politike, ki je vse šipkejša in eh, ko nam grozi, da bo prišlo do razpada šengenskega sistema. Eh, tu je tudi izvajanje dvojnih meril, ki ga eh, tudi ugotavljamo. Grčija gre za reševalno akcijo, za izkazovanje solidarnosti, hkrati ima to tudi politično razsežnost zaradi vzhodnega eh, krila eh, v Evropski uniji. Eh, hkrati pa se izvaja drugačne standarde v primeru Mačarske, ki se jo kaznuje za radi eh, katastrofičnega stanja gospodarstva in eh, ko se eh, smelo bori, da zmanjša svoj dolg in ki ga komisija gospod Barozo kaznuje. In potem Eh, nič celih 25 eh, eh, in 1,4, ki pomenijo torej kazen na eni strani, sankcijo na eni strani, nagrado na drugi strani v primeru Grčije oziroma Mačarske. Vse to ne kaže na dosledno politiko. Hvala. Hvala, sedaj pa dobi besedo kolegica Pervanš Beres. Hvala, gospod podpredsednik. Ali vas lahko prosim, da prenesete sporočilo našemu predsedniku in se mu zahvalite za eh, prispevek na Evropskem svetu, saj je to zelo zaznamovalo razpravo. Hkrati smo slišali pomembne izjave o evropskem socialnem modelu, o mm, demokratičnem procesu in tako naprej. Na tem Evropskem svetu je bila podpisana pogodba, medtem ko celo ena od vlad, ki najbolj podpira strategijo Merkozi, eh, ima težave. Ne Španija, ne Nizozemska ne bi mogli na primeren način uresničevati te pogodbe. Ampak zdi se mi, gospod predsednik, da so odgovorni kar naenkrat ugotovili, da je treba govoriti tudi o rasti. Eh, pa ne z nekimi zlatimi pravili, ampak bolj z nekimi šibkimi pravili. In dovolite mi, da tukaj omenim to pravilo notranjega trga, ki je bolj pravilo negativne rasti. In če obračamo hrbe temu ravnovesju, ki je bilo zapisano v strategiji Evropa 2020, eh, kaže, da ste to nekako prebesedili zgolj par let kasneje v tem novem modelu ni več rasti, ne more biti. In več rasti bomo lahko zagotovili samo, če boste najprej razmišljali o zaposlovanju, o skupni evropski strategiji, o konkretnem boju proti davčnim utajam, pri čemer ne bomo čakali mesece in mesece, preden bi obsodili enostranske strategije določenih držav članic. In rasti ne bo, če se ne bodo države članice usklajeno zauzele za pogajanja eh, finančnih perspektiv eh, in za pogajanja o euroobveznicah ter o obdavčevanju finančnih transakcij. Hvala. Hvala, sedaj pa dobi besedo predsednik Barozo. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Če naj konkretno odgovorim na vprašanja, ki so bila postavljena. Najprej vprašanje o pismu 12 vlad. Rekel sem že na sestanku Evropskega sveta, da bi lahko v bistvu podpisal vsako besedo tega pisma. Vse to so zelo pomembni elementi za rast, za poglobitev notranjega trga in za strukturne reforme. Vendar pa bi želel države članice upozoriti tudi na dva vidika, ki se mi zdita pomembna. In sicer prvič, da se v tem pismu mm, nihče ne sklicuje na socialni modeli, na potrebo po boju proti revščini. Mislim, da je treba kombinirati določene ukrepe strukturnih reform v skladu z uh, reformami socialnega modela. In drugič, niti enkrat, niti enkrat ni omenjena v pismu Strategija Evropa 2020. To pomeni, da strategija, ki jo je Evropski svet soglasno sprejel, sedaj ni niti omembe vredna se strani voditeljev držav in članic. In to želim poudariti, zato ker mi strategijo imamo in zato jo je treba odločno uresničevati v vseh njenih elementih. In to sem uh, tudi želel povedati, ko sem govoril o tem, da si je treba prilastiti strategijo na vseh ravneh. In rad bi opozoril tudi na to, kaj evropske institucije že vse počno eh, v tej smeri in ne samo Evropski parlament, ampak tudi komisija in svet in določene predloge dejansko blokirajo prav vlade, ki so podpisale to pismo. Naprimer, patent skupnosti, o čemer razpravljamo že 30 let. Sedaj pa imamo tukaj vlade, ki želijo, da Evropa stori nekaj več za rast, vendar ki še zmeraj blokirajo evropski patent. Torej, o čem se moramo sporazumeti? O čem sploh govorimo, ko govorimo o Evropi? Ko pravimo, da ima Evropa dan danes težave, kar je res moramo ugotoviti, kdo se res trudi za to, da bi evropski projekt napredoval in kdo so tisti, ki evropski projekt vse čas blokirajo. To je verjetno bistveni predpogoj za iskreno politično razpravo, ampak tudi za intelektualno iskreno razpravo. V tem položaju se je Grčija znašla, če se vrnem sedaj k temi Grčije, Eh, ne zaradi evra, ampak zaradi težav, ki jih imajo tudi druge države, ki so izven evrskega območja in ki so tudi izven Evropske unije in ki so imele take težave, težave, ki so bile zelo podobne težavam, ki jih imajo sedaj države članice Islandija, naprimer. In problem, ki ga imamo danes, je rezultat dveh razlogov predvsem in sicer neuzdržnost dolgov večine naših držav in drugič neodgovornost vedenja na finančnem področju s strani večine eh, vlad. In glede na to, da smo denarna unija, ki še ni dopolnila vseh inštrumentov ekonomske unije, moramo seveda nujno odgovoriti na vse te izzive, vendar pa je napak govoriti, da je sedanja kriza rezultat evra. Ravno nasprotno, evro je lahko rešitev za sedanjo krizo. In zato iskreno povedano, ne morem sprijeti tega, da nekateri prihajajo sem in pravijo, da jih res boli to, kar se dogaja v Grčiji in da, da so zelo sočutni s tem, kar se Grčiji dogaja, vendar pa njihova vlada ni pripravljena porabiti niti enega samega evra, niti enega samega funta za to, da bi pomagala Grčiji. In kaj ponujajo kot rešitev za Grčijo? Default. torej bankrot. Default naj bi bil rešitev. Kako bi to lahko bila rešitev? Kako lahko potem ima taka država zaupanje eh, na strani investitorjev? To bi pomenilo blokado vseh javnih storitev. Eh, ustavilo bi se delovanje bolnišnic in šol. Ali bi naj to bila rešitev za tako državo? Poslušajte, bodimo resni govoriti o bankrotu kot rešitvi za Grčijo je res uh, zelo nepošteno. Nekateri drugi pa pravijo tudi, da ta program za Grčijo ne bo deloval, da si je to trojka izmislila. Ampak oprostite, bodimo spet iskreni, program za Grčijo je program, ki je bil soglasno sprejet, ki so ga soglasno sprejele države članice območja z evrom in trojka pa še mm, eh, FMI in eh, BCE so to sprejeli v okviru razpoložljivih sredstev pomoči. Torej, vsi tisti, ki želijo pomagati Grči, Grči, ki je odobrila ta program in ne samo znotraj vlade, ampak tudi v parlamentu, z dvema glavnima vladajočima strankama. Torej, če vsi tisti, ki želijo pomagati Grči, pravijo, da to ne bo moglo delovati, lepo vas prosim, poskušajte dejansko prispevati k temu, da bomo pomagali Grčiji, zato da bodo lahko dejansko vse socialne in druge stroške, ki so kratkoročno neuzdržni, lahko nosili. Eh, in zato, da bodo te strukturne reforme lahko res pripomogle k temu, da bo Grčija ponovno um, prišla do stopnje konkurenčnosti, ki jo potrebuje. Sedaj pa, kar zadeva javna naročila, gospod Sarjus Volski je to izpostavil, ampak tukaj je treba jasno odgovoriti. Komisija bo vse pogodbe izvajala pravično in tako, kot je treba in primerjati Mačarsko in Španijo sedaj ni eh, ravno primerno. Mačarska je um, imela svoj najnižji deficit leta 2011, Španija ga bo imela 2014 in Mačarski smo takrat predlagali določene stvari, pa ne samo Mačarski, pet držav je bilo v tej situaciji in sicer Poljska, Cipr, Malta, Belgija in Mačarska. Vsi so to sprijeli razen Mačarske, te predloge. Torej, ni šlo za poseben tretma za Mačarsko, ne, šlo je za to, da Mačarska ni želela upoštevati predlogov, ki jih je oblikovala komisija. V nasprotju s tem pa so Poljska, Malta, eh, Cipr in Belgija te predloge upoštevali in gre za države, ki so nekatere članice območja z evrom, nekatere pa ne. Torej, eh, tukaj ne smete poudarjati tega razkola med državami članicami evra in tistimi, ki evra nimajo. Ker uh, ni res, da naše države obravnavamo po dveh ločenih kriterijih. Vendar le pa sem ugotovil v razpravi, da se določeni skupni elementi obstajajo med glavnimi političnimi silami. Sicer prvič, da moramo storiti več za to, da se bomo borili proti brezposelnosti mladih znotraj teh action teams, ki smo jih ustanovili. Boriti se moramo proti davčnim utajam in v zvezi s tem bi želel enemu izmed poslancev povedati, da komisija v zvezi s tem ne podaja samo izjav, ampak da podaja tudi predloge. To so naše pobude v skladu za direktivo o vrševanju in poleg tega smo tudi predlagali svetu uh, ukrep, ki pa ga blokirata dve državi članici in kot veste je, treba, je potrebna, potrebno soglasje za to, da lahko kaj sprejmemo. In zato ne kritizirajte komisije, predlog blokirata dve državi članici. In kar zadeva Grčijo, smo z ministrom Papademosom in šest, šestimi člani kolegija Evropske komisije se skušali dogovoriti, da bi Grčija sklenila dvostranski sporazum s Švico in O tem nisem govoril zgolj z predsednikom grške vlade, ampak tudi s predsednikom švicarske konfederacije, ko sem na zadnji imel priložnost govoriti s prejšnjo predsednico konfederacije. Zdaj pa eh, povedal sem že, da bo jeseni komisija predstavila Single Market Act, torej nameravimo dokončati to vzpostavitev notranjega trga in to, da naše delovanje dopolnijo tudi primerne naložbe, je tudi zavedeno v predlogu, ki ga imamo na mizi in sicer predlog v zvezi s projektnimi obveznicami, zato da bi določene naložbe bile uložene še preden se bomo lotili novih finančnih perspektiv, vendar pa se postavlja tukaj vprašanje, ali so sredstva za to sploh na voljo. Problem je v tem, da v večini držav članic imamo več tega manevrskega prostora za to, da bi spodbujali javne naložbe. In ravno zaradi tega, in večina od vas se s tem strinja, moramo delati skupaj za to, da bomo spodbudili evropske naložbe. To moramo pogoditi z zahtevanimi rezultati. To moramo skušati doseči bodi si s projektnimi obveznicami, bodi si kako drugače, zato da bomo prišli do rezultata, ki bo na višini naših pričakovanj. Treba je namreč uporabiti vse vzvode inovacij, raziskav, vse naše evropske inštrumente. Zato pa bomo potrebovali seveda veliko odločnosti in v tom bomo morali vložiti veliko dela ampak za to, da bomo dobili več rasti v Evropi, ne potrebujemo več oznanjanja potrebe po rasti, ampak potrebujemo več uh, pravega dela in izpolnjevanja obljub, ki smo jih podali in to znotraj vsake od naših držav članic. Hvala. Hvala lepa predsednik komisije. Besedo ima sedaj predsednik sveta, gospod Van Rompuy. Dragi kolegi, eh, gospod predsednik, najprej bi se zahvalil vsem tistim, ki ste mi čestitali za mojo ponovno izvolitev in eh, ugotovil sem, da to navdušenje ni bilo enako eh, za vseh vidikov, vendar pa glede naše strategije, splošne strategije. Zelo veliko je bilo očitkov glede splošnega pristopa. Ta strategija, ki smo ji sledili, tako na ravni Unije kot na ravni držav članic, je to strategija, ki so jo vse države članice podprle, ki so jih podprli vsi premjeji in šefi vlad od samega začetka krize pred dvemi in pol leti in celo tisti, ki so me izvolili pred dvemi in pol leti, torej še predna tem, ko smo sami prevzeli te dožnosti, eh, sedanja, tudi v sedanji sestavi svet podpira strategijo, ki je, ki je, strategijo, ki je bila že podprta sa strani 27. terice, eh, ki je eh, podprla tako imenovani finančni pakt in v teh dveh in pol letih je eh, ta strategija bila soglasno strategija Evropske unije. S tem, da se zavedamo in da priznamo, da gre za pot, ki je težavna, ki je nepriljubljena, ki zahteva določena sredstva, v nekaterih pogledih tudi dolgoročna, vendar smo izbrali to pot in eh, sledili ji bomo in bili pri tem dosledni. Eh, kot sem že v vodoma povedal, je potrebno biti zelo eh, pazljiv. Eh, namreč, da smo pri tem prišli do prelomnice in lahko bi tudi rekli in to prevedli za besedami, da to pomeni, da smo pri koncu krize. Rekel sem, da je to the turning point, eh, prelomnica v izredno resni krizi. krizi. Tisk je nasprotuje evropskemu projektu, eh, ne govori se več o koncu evrskega območja, o tem se sploh ne govori več. Ali to pomeni, da so vsi problemi rešeni? Zagotovo ne, vendar po mesecih eh, popolnega, eh, popolne pad pozicije, ko se ničesar ni premikalo, veliko držav je bilo pod pritiski. Dejansko lahko sedaj rečemo, da smo eh, sedaj premostili dno tega vala, vendar pa še nismo vsega rešili za pozitivno rast, ki smo jo poznali leta 2020 in eh, torej eh, situacijo, ki smo jo poznali v letu 2010-2011. Vse to pomeni, da je zlasti potrebno povrniti zaupanje v bodočnost evrskega območja. To je predpogoj za rast. In Eh, to, to, kar primankuje v številnih državah, je ravno to. In eh, tu so že nekateri prvi znaki k, k, ponovnu, ponovnemu, eh, k ponovni obnovi, bi lahko rekli, rasti. Govori se o tem, da je potrebna struktur, strukturna reforma v državah članicah. Govori se o teh tako imenovanih firewalls ali še tudi o drugih pobudah v finančni sferi. Pozabljamo pa, da je poleg teh varovalk eh, na, izven vsega tega tisto, kar je trajnostno naravnano, premalo smo o tem govorili. To, kar potrebujemo, so strukturne reforme na trgih zaposlovanja, proizvodov, obnoviti konkurenčnost v državah članicah in v Evropski uniji v celoti. To je tisto, kar potrebujemo, če nočemo, da eh, bo ponovno prišlo do krize. Zlasti se je potrebno zavedati tudi, ta besedica, evropski semester, beseda, ki je, ni bila izgovorjena niti enkrat. Verjetno, mogoče je bil samo namik na to. In vendarle je bil to cilj Evropskega sveta, tega zasedanja, ovredno, oceniti situacijo tudi na makrogospodarski ravni, na ravni zaposlitev. Potem se govori tudi o prenovi, o reformi načrtov za stabilizacijo in podobno. V smislu priporočil prek komisije in sicer maja meseca in na junijskem svetu bo v tem ponovno te tekla beseda. Če tega evropskega semestra ne bomo jemali resno, se bo kriza lepega dne ponovno vrnila. Tudi v bodočnosti. In moram reči, da sem zelo malokrat slišal eh, to besedo, ta izraz in eh, Treba je tudi reči, da moramo ohraniti in v tem je veliki ziv. V obdobju, proračunske sanacije, ki je neizogibna praktično v vseh državah, z vidika dolgoročne politike in predsednik komisije je utemeljeno se skliceval na strategijo 2020. In v smislu te sanacije gre za to, da je potrebno sanirati, zmanjšati primankljaje na eni strani, hkrati pa ohraniti izgled eh, za bodočnost, tem, da ohranimo določena, določeno porabo tako za izobraževanje, potem eh, tudi za izpopolnjevanje, usposabljanje mladih, za naložbe, zlasti eh, v podnebne eh, spremembe in tako dalje. In to je ta velik izziv. Poleg tega pa gre tudi za pravičnost. In ogromen, velikanski prispevek banke, govora je v 70 odstotkih eh, sedanjega stanja eh, grškega dolga za razrešitev grškega problema potem vsi tisti, ki so se zauzemali za še močnejše ukrepe, z njimi se strinjam. In tudi komisija je ravno kar spomnila na eh, tisto, kar je predvideno. Potem pravilo soglasnosti, ko gre za fiskalno področje. Veliko je moč narediti tudi na nacionalni ravni. Ni vedno potreben evropski kontekst, pobiranje davkov, naprimer. To je tista največja krivica in tudi pravi vzrok eh, velikanskega javnega primankljaja. In eh, sama, sama ta sanatijska politika pa mora upoštevati tudi razsežnost solidarnosti in na evropski ravni eh, smo dajali pomoč Grčiji, eh, ki je celo na ravni 100 odstotkov njihovega BDP-ja. Če želimo še bolj izraziti svojo solidarnost eh, z državami v težavah, je že sama ta številka dovolj zgovorna. Potem potrebno je ohraniti tudi cilje, ki se nanašajo na podnebje, zato da, eh, da delamo na tem eh, in tudi na energetski učinkovitosti. Od držav člani zahtevamo tudi, poleg te gospodarske sanacije, tudi ustrezno eh, zaposlitveno politiko. In In sicer eh, bomo o tem slišali aprila meseca, eh, takrat bo to ocenjena eh, in oblikovana bodo priporočila. Vse to se bo potem obravnavalo na junijskem svetu. Tudi grški premije se je za to zauzel na tem dele. Potrebno je poglobiti tudi skupni trg, Eh, tu je tudi to pismo eh, dvanajsterice. Eh, ni res, da to ni bilo upoštevano, s tem se ne strinjam, ravno nasprotno. Ko smo natančno preučili zadnji projekt, ki je bil predložen Evropskemu svetu o notranjem trgu ni sledila praktično nobena razprava, eh, nobenih pripomb skoraj ni bilo. V tolikšni meri smo že bili upoštevali eh, to eh, pismo 12. rice. Ali je potrebno iči, iti še dlje v tej politiki? In zlasti, ko gre za politiko oživljanja potem, ko bo to obdobje mimo, vendar bo potreben bolj sofisticirani, bolj eh, prefinjen pristop znotraj te politike, kot sem povedal, pa eh, se je potrebno, eh, torej je potrebno še vedno zelo budno spremljati in spoštovati te, te meje. Torej, glede Bosne, in eh, serije, naprimer, veliko lahko naredimo, vendar pod pogoji, da dobimo mandat Varnostnega sveta Združenih narodov. Eh, niso države, eh, evropske države, ki to blokirajo. Dve državi, ki sta imenovani v sklepih Evropskega sveta. In zaradi teh dveh držav s eh, tem delovanjem ne moremo nadaljevati. In tudi na človekoljubni ravni je potrebno zagotoviti zaščito teh eh, ljudi v Siriji, vendar tudi v ta namen potrebujemo eh, mandat Združenih narodi. Naprimer, ko smo ga dobili v primeru Libije, smo ga izkoristili v polni meri, vendar pa za Sirijo sedaj mandata nimamo. Kar zadeva Bosne in Srbije. Imel sem zanimivo razpravo s predsednikom Bosne in Hercegovine. In eh, nova vlada v tej državi je zelo evropsko naravnana in evropske institucije so sedaj pripravljanje pomagati Bosni, da ohrani to svojo evropsko perspektivo in prvič pravzaprav lahko tudi resnično vidimo, da tu v tej državi obstaja evropska pripravljenost. Zahvaljujem se vsem, ki so dali svoje pripombe. Hvala lepa, gospod eh, Van Rompuy navdušeni nad vašo ponovno izvolitvijo, se je na različne načine izražala tu v različnih političnih skupinah. Mislim, da je jasno, da je navdušenje v politično heterogenem parlamentu normalno, ampak mislim, da vam eh, vsi lahko čestitamo za ponovno izvolitev. Vemo, kako težka je ta naloga in eh, vsekakor moram reči, da je celoten zbor navdušen in impresioniran tudi nad eh, vašo osebno integriteto pri izvajanju te funkcije. Predsednika Barozo in eh, Van Rompuy nas zdaj zapuščata, prepuščamo vaju v nadaljni usodi. Mi pa nadaljujemo z razpravo in sicer v imenu skupine liberalcev, gospod Haglund. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Van Rompuy, gospod Barozo tudi ravno kar odhaja. Naj nakratko povem, da me veseli, da je svet ponovno povdaril dejstvo, da trajnostne rasti in zaposlovanja ni možno graditi na vrčevalnih ukrepih. To me veseli. Veseli me tudi, da je gospod Varon omenil šestorček, kajti šestorček eh, je omogočil državam, da so sprejeli pomembne korektivne ukrepe. Žal, mačarski to ni uspelo kar pa zadeva pogajanja o dvočku, ki zdaj potekajo. Mislim, da je bilo bolj kot dobro, če bi svet tokrat vendarle sprejel več avtomatizmov pri zagotavljanju rezultatov dvočka. Pri pogajanju o šestorčku je svet nasprotoval temu pristopu. Mi smo ustrajali in rezultat je bil zelo dober. Gospod Verhofštad je že govoril o posebnem eh, skladu za odkup. To je pomembno. Če tega ne bomo ustanovili, bomo vse čas samo še eh, krepili reševalni sklad. Kar zadeva preomenjen cinični pristop gospoda Baroza, vse obljube, tudi na zadnjem sedenju sveta, kaže na to, da je ta isti svet hotel 560 milijonov evrov oduzeti raziskavi in razvoju v proračunu za leto 2012. Na srečo je parlamentu uspelo to preprečiti, ampak včasih je dobro, da svet eh, svojih odločitev ne more v polni meri izvesti, tako da z tega vidika svet čaka še kar nekaj dela. Hvala lepa, kolega. Naslednji je za dve minuti na vrsti gospod Zalba Bidegain. Hvala, predsednik. Gospe in gospodje, tretjič se oglašam na plenarnem zasedanju v zvezi s tem vprašanjem in tudi v istem stilu, ampak kot pravi Miguel de Unamuno, moj eh, sodržavljan, je pravi način, da se zadene žebel ta, pri katerem ne prije do rane. In to bi isto rekel o ukrepih, ki so bili sprijeti na zadnjem svetu. Res je, kot je rekel predsednik Evropskega sveta, da moramo zaključiti z delom. Moramo vzpostaviti stabilnost in zaupanje in moramo zagotoviti izhod iz krize, tako da bomo ustvarili nova delovna mesta in blaginjo. In zato moramo nujno začeti izvajati ukrepe, da bomo spodbudili rast, ukrepe, ki so bili sprejeti na zadnjih svetih. Uh, In eh, ti ukrepi morajo iti v korak z reformami. Španija se je zavezala za da bo delovala v tem reformnem duhu in sicer na proračunskem področju, finančnem in delovnem. In ta reformistični duh se tukaj ne ustavlja. Kot pravi predsednik Rahoj, španska vlada oznanja Eh, reforme, ampak ne samo to, jih tudi izvaja. Torej, če imamo načrte za rast, to ni dovolj, moramo jih tudi uresničevati. Zato to je treba zagotoviti, saj živimo v svetu, v katerem prihaja stalno do sprememb. In to je povedal že naš predsednik Rahoj pred poslanci in tudi naš minister za gospodarstvo je to povdaril. Torej Španija izpolnjuje je izpolnjevala in bo izpolnjevala svoje zaveze. Španija jasno kaže karte, na katere igra in želi svoje doseči tako, kot se je k temu zavezala. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da ste že opozili, da kar zamujamo, zato vas bom moral žal opozarjati, da ste bolj disciplinirani, kar zadeva čas eh, govora glasovanje je bilo predstavljeno na 15 čez 1, ampak mislim, da nam bo uspelo. Gospod Bulman, vi ste naslednji, izvolite dve minuti. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, gre za korak v smer realnosti. V Italiji je rast bistveno upadla. V Španiji, na Portugalskem, celo Nizozemska ima težave in eh, tudi Nemčija ugotavlja upad naročil v industriji. Danes dopoledne smo imeli koristen pogovor, ampak naj izpostavim, kako ste to sploh eh, mislili. Predsednik komisije, predsednik eh, sveta sta oba vsaj 15krat omenila rast in zaposlovanje. Se je zaradi tega kaj spremenilo, se bo zaradi tega kaj spremenilo? Ne torej prazne besede, ki jih eh, tu gromadimo, ničesar ne spremenijo. Zato me zanima, kaj je novega v očeh eh, sveta državčanice in pa komisije. Gospod Barozo je dal namik, dejal je, ja, strukturne reforme morajo obravnavati tudi socialno kohezivnost. Povejte nam, kaj s tem mislite, kajti o tem se prepiramo že kar nekaj časa kaj menite s tem? Ali sprejemate za misel kolega Svobode in socialistične skupine, da pravimo, ja, vsi mladi morajo imeti perspektivo in zdaj bomo za to poskrbeli? Ali želite minimalne plače v vseh državah članicah EU, ki se dinamično prilagajajo produktivnosti in rasti? Potem pravite, rast mora biti, vaše službe so vse čas tu hodile mimo investicij. Ves čas govori o tem, da so dovolj zgolj strukturne reforme. In vsak, pri vsakem memorandumu se izogibate temu vprašanju. Kje je torej ta pomemben investicijski koridor, ki ga omenjamo v šestorčkov? Kajti, če ne omenjate investicij, ne omenjate rasti. In čas praznih besed je mimo. Potrebujemo odgovore. Herzlichen Dank, Herr Bulma. Hvala lepa, gospod Pulman, tudi za vaš eh, klub eh, navdušencev, ki je očitno tu z vami. Gospod Šopflin, dve minuti. Thank you, president. Hvala, predsednik. Odločitev Evropskega sveta, da podpre kandidaturo Srbije, ima dvojen pomen. Kar zadeva Srbijo, to predstavlja dokončen konec vojnam eh, v nekdanji Jugoslaviji in prav tako to odpravlja čud, da so Srbi državni krivci na Balkanu. To je zdaj odpravljeno s kandidaturo Srbije. Srbijo zdaj lahko razumemo kot eh, državo, ki se vrača v evropsko družino in to ima dolgoročen pomen. Konec koncev je stabilnost v jugovzhodni Evropi brez Srbije nekaj, kar si sploh ne moremo zamisliti in eh, stabilnost eh, tu sodi v vsa področja, vključno tudi eh, v področje kriminalitete. Brez polne zavedanosti boju proti organiziranemu kriminalu, bo e, Srbija še vedno enostavna žrtev za transnacionalno mafijo. Ampak eh, ta korak ima še en pomemben pomen. Širitev EU, ki sicer poteka zelo e, počasi, se nadaljuje še naprej. To je pomembno za jugovzhodno Evropo. Kljub gospodarski krizi Evropska unija še naprej ostaja zavezana krepitvi stabilnosti v soseščini in se zanaša na tako imeno mehko moč. Načrtuje se tudi priprava eh, načrta za vse korake, ki so potrebni za to, da se gre v to smer. Vse te strategije, vsi ti politični cilji pa so odvisni od tega, kako bomo presegli gospodarsko krizo. Tu odločitve kažejo v pravo smer in absolutno ključnega pomena je, da gre fiskalna disciplina z roko v roki z gospodarsko rastjo. Brez tega se bo Evropska unija znašla v položaju, ko bo bistveno manj privlačna in z bistveno manj tako mene mehke moči. Gospod Kalfin, ena minuta. President. President uh... Hvala, predsednik. Rečeno je bilo, da rasti brez stabilnosti ne bo ampak eh, to je truizem. Pa tako je eh, treba povedati, da stabilnosti in zaupanja ni brez rasti in brez dinamičnega gospodarstva. Problem je ta, da sprejeti ukrepi za boj proti gospodarskim težavam ostajajo na nek način eh, drugačni. Imamo fiskalne ukrepe, ki zdaj predstavljajo zakonodajo in uh, prinašajo tudi pomembne posledice. Na strani rasti imamo besede, lepe izjave, ampak premalo proračunske podpore. Rezultat je jasen in eh, priložnost sem imel to videti s kolegoma Grobusom in Elizofero v Grčiji. Gre za nesposobnost servisiranja dolga. To so te politike, ki ne bi jih podprli. Kaj je rešitev? Rešitev je strukturna raz, eh, sprememba, delna motorizacija dolgov in pa seveda ruski proračun, ki bo temeljil na lastnih sredstvih in projektnih oblicah. Hvala lepa, kolega. Naslednji za dve minuti, gospod Štolajan. Fakcija. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Najprej mi dovolite, da izrazim svoje zadovoljstvo zadovoljstvo s tem, kar sta naredila svet in komisija, tako da eh, sta nas uspela nekoliko pomiriti eh, zlasti v zvezi z državami, ki so zelo zadožene. Sem pa malo Eh, razočaran. Tudi po tem svetu sta Romunija in Bolgarija še vedno izven šengenskega območja, čeprav sta ti dve državi izpolnili vse pogoje, ki bi sta jih morali za to, da bi bili sprejeti v šengensko območje. Ni slučajno, da je samo ena država proti temu, da bi Romunija in Bolgarija postali eh, del šengenskega območja. In to ni na ključje. Na nizozemskem obstaja majhna stranka, eh, ki je tudi v vladi in ta stranka je odprla spletno stran, ki je v bistvu žalitev evropskim vrednotam, prostemu pretoku ljudi v Evropski uniji. Žal, do sedaj ni eh, bilo pravega odziva od eh, Evropske komisije in Evropskega sveta. Ta odziv je bil relativno eh, šibak. Takih pobud v državah članicah Evropske unije ne moremo tolerirati, kajti tu gre za dejanja, ki so v nasprotju z evropskimi vrednotami. In upam, da bo danes popovdne parlament sprejel odločne ukrepe za eh, obsodbo takih odborov. Hvala lepa, kolega. Prav, Podimata. Najlepša hvala, gospa Podimata. Eh, Protokole bi trebali stemu napojen feridikotu. Najlepša hvala. Najprej, zelo spodbudno je videti, da sedaj vsi priznavamo dejstvo, da enostransko ustrajanje na takih eh, finančnih eh, ukrepih ne. Eh, pomaga pri iskanju izhoda iz krize za Evropo in za Grčijo. Vendar pa potrebujemo dejanja, ne samo besed. In moramo tudi biti bolj preprečljivi vizavi državljanov Evrope. Moramo eh, nadaljevati z delom v zvezi z fin, eh, davkom na finančne transakcije in eh, evroobveznicah. In to eh, moramo vključiti tudi v eh, fiskalni pakt. Veliko eh, ljudi je govorilo o demokraciji, o izstopu Grčije iz eh, ev, evromočja. Vsak lahko pove, kar hoče v tem parlamentu, saj imamo demokracijo. Ampak eh, naj vas spomnim na naslednje. Ne sklicujte eh, se na interese grških eh, ljudi kajti 70 odstotkov jih je glasovalo za Evropsko unijo in nihče eh, naj ne eh, izkorišča težav, v kateri je Grčija za druge interese. Najlepša hvala, gospa kolegica. Opozarjam vas, da se držite, prosim, eh, časa, ker če vsak prekorači 10 sekund, bomo pač ogromno minut zamudili. Sedaj pa gospod Ranžel. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi želel čestitati članom sveta. Ne zato, ker so sprejeli idealne ukrepe, ampak ker so sprejeli ukrepe, ki so realni. Nobenega vprašanja ni, da lahko danes gledamo na prihodnost dosti bolj optimistično, kot pa smo to lahko počeli pred šestimi meseci. Veliko držav je moralo ogromno narediti za stabilizacijo in konsolidacijo svojih javnih financ. V nekaterih državah sprejemajo take ukrepe samo zato, ker to zahteva Evropska unija. Da bodo te države ponovno vzpostavile svojo kredibilnost na mednarodnih trgih, je bistvenega pomena, da te ukrepe izvajajo. Ti ukrepi so pa pomembni tudi za eh, rast. Sedaj eh, so države, vključno s eh, Portugalsko, dobila določena jamstva v zvezi z konsolidacijo eh, javnih financ. In za novo pogodbo, ki jo je do sedaj podpisalo 25 držav, bomo lahko začeli tudi spodbujati rast ta, to zaupanje se je gradilo postopoma, ampak samo s tem zaupanjem je eh, mogoče zagotoviti rast. Solidarnost eh, bogatih z revnimi je pomembna, po, eh, pomembna pa tudi eh, solidarnost revnih z bogatimi. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Rovček za eno minuto. Kolegice in kolegi, kot veste, je Češka republika eh, pod eh, to euroskeptično eh, vlado država, ki ni podpisala fiskalnega pakta in to je po moje napaka. Geografsko, politično in gospodarsko je Češka republika v srcu Evrope. Zato je v življenskem interesu Češke republike. Uh, v interesu eh, varnosti in eh, gospodarske rasti, da v celoti prispeva k eh, evropski integraciji, vključno za fiskalno in monetarno integracijo. To je mnenje čeških socialnih demokratov in to je tudi mnenje večine češke družbe. Kot veste, so ljudje na referendumu jasno izrazili svojo voljo po večji integraciji. Fiskalni pakt seveda ni univerzalna rešitev, kot so rekli drugi kolegi. Potrebujemo več eh, zaposlenosti, več investicij, več socialnih politik, ampak fiskalna odgovornost je temeljnega pomena. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Džana Kozaminto in pol. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sklepi sveta kažejo na to, da je eh, nastopil trenutek za spremembe. Vendar pa je sedaj prišlo do kakofonije. Mi bi želeli eh, zmanjšati napetosti. Eh, no, magičnih rešitev ni, potrebujemo ustrezne odločitve na ravni EU in na ravni posameznih držav članic. Strukturne spremembe bodo pomagale državam, kot je moja, in to je edini način za izhod iz krize in za spodbujanje razvoja v prihodnje evropski semester in politike zaposlovanja in rasti, nam lahko pri tem pomagamo. V Evropi imamo eh, določeno zgodovino in vemo, kakšni so interesi evropskih državljanov. Te moramo upoštevati pri iskanju izhoda iz krize. Naši skupni napori bodo ljudem ponovno zbudili upanje, vendar pa moramo zagotoviti, da eh, žrtve ljudi niso za manj. Grki so res trpeli, trpijo in so tudi veliko žrtvovali in žrtvujejo. In zato niso pripravljeni staviti vsega na eh, Evropo. Najlepša hvala. Hvala, da ste se držali časa. Sedaj pa gospa Gomeš, sedem minut. Najlepša hvala pakt, ki je bil podpisan pred eh, nekaj dnevi, kaže, da sta eh, rast in zaposlovanje le šipko eh, zastopana. In vendar pa je rast izredno pomembna zlasti za zaposlovanje mladih. Vendar pa je škandalozno, da države kot so naše v bistvu davijo zaradi, eh, in se dušijo zaradi pomankanja kreditov. Te države trpijo, ker ni dovolj financ. Eh, financiranje podjetij je možno samo po neverjetno visokih eh, obresnih merah. Potem še davčne otaje, več kot 3 milijone evrov oziroma 3 trilijone evrov, pardon, se izgubi na ta način. In, eh, nič se ne naredi, da bi se preprečile davčne utaje in eh, tudi eh, davek na finančne transakcije še ni v celoti sprejet, to bi bil vsaj začetek na poti v pravo smer. Na portugalskem je stopna brezposelnosti dosegla skoraj 35 odstotkov in vlada priznava, da ne more nič narediti. In eh, Eh, to pomeni, da eh, imajo brezposelni samo to možnost, da emigrirajo. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Wortman. Kol za minutem pa. Najlepša hvala, gospod predsednik. Izgleda, da smo prišli do eh, zelo pomembnega trenutka. Trgi so se pomirili, izgleda, da se zaupanje vrača, kar so povedali že prejšnji govorci. Izgleda, da trenutni kazalci kažejo, da se spet približujemo gospodarski rasti. Če želimo ustvariti ustrezno vzdušje za investicije, ki bi temeljilo na zaupanju, moramo sprejeti dodatne spremembe. Vendar pa zasebniki niso več pripravljeni porabiti svojih prihrankov. Spodbujati jih moramo, da bojo to naredili in moramo zagotoviti več kot eh, zagotavljanje eh, pravice. Predsednik Van Rompuy je govoril po eh, potrebi o strategiji rasti. Moramo biti pošteni. No, nobenega smisla ni, da parlament govori pred svetom, svet pred parlamenti, potem se spet obrnemo na komisijo. Naj vas opozorim na odlično pismo, ki so ga nekateri vodje držav napisali in kjer so povedali, kaj bi komisija morala narediti. Države bi se sedaj morale tudi same eh, potruditi, znižati davke recimo, sprejeti bi morali ustrezne proračune in zagotoviti vrčevanje na vseh področjih. Eh, vključno z javnimi eh, storitvami in eh, izobraževanjem. To je edini način izhoda iz te krize. Od. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Koferati. Za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes dopovdne smo poslušali predsednika komisije in predsednika sveta in eh, njune besede so še bolj zaskrbljujoče, kot pa so sklepi sveta pozdravljata samo eno stvar in sicer je to finančna stabilnost in pa ustrezne ukrepe za zagotavljanje lete. Seveda ne podcenjujem pomena uh, finančne stabilnosti kot politične osmeritve. Posem jasno pa je, da brez rasti ne bo situacija za milijone ljudi v Evropski uniji nič boljša. Socialni učinki gospodarskega propadanja so zelo zaskrbljujoči. Brez investicij, brez ob, drugačnih trendov bomo imeli ogromne ekonomske probleme. Euroobveznici. E, davek na finančne transakcije predstavljajo edino politiko, ki lahko te tendence obrnejo in predstavljajo pozitivni izid za milijone ljudi. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Hükmark za minutom pol. Gospod predsednik, če je problem evropskega gospodarstva v tem, da je javna poraba premajhna in da so javni primankljaj preniski, potem problema ne bi bilo. To sem želel povedati zaradi te razprave, kaj ti iz, vse skupaj zveni, kot da bomo svoje probleme rešili tako, da bomo javno porabo povečali, povečati deficitimo, tako dosegli socialno kohezijo in gospodarsko rast. Ampak v bistvu je ravno uh, obratno, nekontrolirana javna poraba in eh, presežni eh, primankljaji ogrožajo socialno varnost, ovirajo rast in pa ust, eh, ustvarjajo vedno više Eh, obrestne mere. To je realnost. In tisti, ki verjamete, da bo povečana javna poraba rešitev za naše probleme, si pogledajte malo naokoli in videli boste, kakšne probleme imamo. To, kar moramo narediti, pa je ustvariti novi način spodbujanja gospodarstva. In menim, da je pomembno, da komisija razume, da je način eh, doseganja socialne kohezije, socialne varnosti, Eh, način, ki ni par, paralelen eh, gospodarski rasti. Gospodarska rast in nova delovna mesta so ključnega pomena za razvoj v Evropi. Zato bi želel komisijo pozvati, naj nadaljuje se svojimi reformami notranjega trga, naj nadaljuje z reformami za povečanje konkurenčnosti v državah članicah in naj na ta način ustvari Evropsko unijo kot največji enotni trg na svetu. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja na seznamu je gospa Plum za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsednik. V to eh, eh, razpravo o sklepih sveta se vključujem že od jutra. Res je, fiskalna stabilnost je pomembna, ampak pomembna je tudi rast. Da bi pa to rast dosegli, potrebujemo konkreten načrt investicij. Zato pa potrebujemo tudi sredstva, s katerimi bomo znali identificirati tiste sektorje, ki eh, imajo potencial za rast in pa nova delovna mesta. Veliko ljudi, zlasti žensk, dela, delovna mesta potrebuje, zato jih moramo ustvarjati. Gospod Barozo je govoril o direktivi o prihrankih. Zakaj svet to direktivo še vedno blokira? zakaj pri govorjenju o e, rasti in socialni politiki še vedno ne e, odblokirajo e, direktive o e, materinskem e, dopustu. Najlepša hvala, gospod Kelam, za minuto in pol. Najlepša hvala, predsednik. Sporočilo tega sestanka, tega zasedanja, bi lahko bilo naslednje. Sedaj je čas za ukrepanje. Sedaj je čas, da države članice dejansko izvedejo in izpolnijo obveznosti, ki so jih sprejele na Evropskem svetu. Striktna finančna disciplina je pomembna. Pomembno je pa tudi zagotoviti nove investicije tako da bo mogoče zgraditi učinkovito na znanju temelječe gospodarstvo. Zmanjšati je treba administrativne bremena za majhna in srednja podjetja. Bistveno je, da se zagotovi ustrezna uporaba temeljnih instrumentov, eh, na katerih temelji Evropska unija, to je pa enotni trg. Predsednik Barozo je danes uporabil en politi, politično korektni izraz in to je poglobitev enotnega trga. Jaz podpiram Josefa Dola, ki je e, pozval naj ob 20. obletnici enotnega trga ta trg tudi končno zaključimo. In e, tu podpiramo časovni okvir, ki ga predlaga komisija. Prišel je čas, da se odrečemo pomislekov Čas je, da odpravimo protekcionizem, ki je v bistvu realnost. In protekcionizem je oviral in zmanjševal potencial Evropske unije za rast in kredibilnost. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Gualtieri za minuto in pol. Hvala lepa. Možno je razumeti, da smo zadovoljni, ker smo se izognili najhujšim eh, nevarnostim, vendar pa ne smemo pozabiti na napake eh, zadnjih eh, let in ne smemo eh, pozabiti tudi na odločno ukrepanje italijanske vlade. In eh, veliko strukturnih problemov pa vseeno še eh, ostaja. Politično in socialno bi bile devalvacije neozdržne. Pozabimo na karikature, nihče ne predlaga deficit oziroma večjo javno porabo, ampak mi predlagamo fiskalno odgovornost in to bi bilo mogoče. Eh, poštena prerasporeditev eh, bogatstva omogoča tudi popravljanje neenakosti. In to bi bilo mogoče, če bi eh, mo imeli skupno upravljanje dolga preko posebnega sklada za odkup eh, dolga. Moramo spremeniti politi politike. Eh, po francoskih in evropskih volitvah bomo lahko naredili korak k pravi gospodarski eh, ekono, eh, evropski vladi. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Kara za minuto in pol. Gospod predsedajoči, gospe in gospodje, šlo je za nedramatičen in nepomemben vrh boljše bi bilo, če bi imeli več odkritosti, eh, manj kazanja s prstom in metanja krivde in da se koncentriramo na vrh, ne pa na srkozija in na mesto, da krivimo druge udeležence. Gospe in gospodje, manj se moramo kritizirati in več ukrepati. Mi imamo akt notranjega trga, imamo akt za majhna podjetja, torej moramo ukrepati in ga zvajati. Imamo tudi strategijo Evropo 2020, torej jo moramo izvajati Imamo test za majhna in srednje velika podjetja, torej ga treba izvajati. Komisija je predlagala tudi ukrep in sredstvo in države članice ga morajo sprejeti, da bo lahko komisija in evropske inštitucije lahko politično ukrepale in da bodo verodostojne ne smemo več prelagati odločitev, ampak jih izvajati. Kosovo ni več osrednji problem in pet držav članic morajo Kosovo priznati. Torej, izvajati moramo naše strategije in ukrepe, namesto da kritiziramo. Najlepša hvala. Sedaj pa gremo na sklop Catch the Eye. Lahko vam že vnaprej napovem, da ne bom najbolj popularen danes, zaradi tega, ker imamo na voljo samo pet minut. To pomeni, da bomo dali priložnost samo petim govornikom, vsakemu za eno minuto. Dosti več se jih je prijavilo k besedi, vendar pa prosim za razumivanje, da bom lahko dal besedo samo enemu. Prvi damo besedo Mazej Kukovič, gospodu Tabaji, gospodu Luhanu, gospodu Lopezu Aguilaru in kot zadnjemu gospodu Bronsu. Torej, Izvolite, gospa Mazej Kukovič, eno minuto. Hvala lepa, eh, gospod predsednik, eh, za besedo. Zaključki sveta so naravnani tako na vrčevanje, kakor tudi na razvoj. Vendar pri pet milijonih in pol mladih brezposelnih je nujno, opogumiti izobraziti in usposobiti mlade za prevzemanje tveganj tveganj ki so vezana tudi na podjetništvo. ideje so sicer začetek vsega vendar sama ideja brez implementacije brez poguma za implementacijo še ne pomeni mnogo zato je v centrih znanja treba dati večji poudarek na to na podjetniško kulturo na vzgojo na usposabljanje mladih zato da se bodo upali samozaposlovati da bodo upali prevzemati tveganje.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 Govorimo o gospodarski rasti, nismo pa jo še dosegli. Govorili smo o razvoju notranjega trga in o uvajanju evroobmeznic, vendar pa poleg vsega tega mislim, da potrebujemo tudi splošni program za rast v Evropski uniji, s čimer bi spodbujali zaposlovanje in razvoj Evropske unije. Imamo tudi strukturni problem delovanja evra. Evro kot skupna valuta ni primerna za države, ki imajo gospodarstva, ki niso zelo konkurenčna. Grčija, Irska, Portugalska in Španija imajo finančne probleme in so tik pred bankrotom. In to ni samo napaka vlad v teh državah, ampak splošen neuspeh evra. Zato ga moramo krepiti. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Luhant, eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Opozicija strani nizozemske glede pristopa Romunije in Bolgarije v območje Schengen je zloraba dolgoročnih ciljev Evropske unije. Stališče nizozemske je pomenilo, da smo preložili odločitev vstopa Romunije, vstopu Romunije in Bolgarije v šengensko območje. Čeprav imajo vse države enake dožnosti, nimajo enakih pravic populistična stališča in izjave nekaterih držav in nekaterih politikov samo spodkopavajo moč Evropske unije in verodostojnost evropskih politikov nasplašno. Glede na to, da smo izpolnili vsa merila za vstop, prosim in zahtevam od pristojnih inštitucij, da sprožijo vse potrebne ukrepe za širitev šengenskega območja. Najlepša hvala. Naslednji gospod López Aguilar za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Že večkrat sem govoril o sklepih sveta, da bi govoril o vprašanjih, ki niso povezana z evrom, ne o varčevalnih ukrepov, ampak o razlogu za obstoj Evropske unije in to je prav na skupnost, da imamo skupni prostor svobodnega pretoka ljudi, blaga in storitev. Glede na to, da smo preložili odločitev o vstopu Romunije in Bolgarije in glede na pristopno pogodbo, so tudi dve državi morali izpolniti merila za vstop, ki, jih, ki sta jih izpolnili, vendar pa smo preložili odločitev o vstopu na svetu. Evropski parlament pričakuje o. Pričakuje izpolnitev obveznosti do Romunije in Bolgarije o vstopu v šengensko območje. Mi moramo širiti to območje. In eh, v francoski kampanji smo slišali ravno nasprotne izjave, te pa prispevajo k nezaupanju in negativnim občutkom naših državljanov do Evropske unije. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Bronsen. Uh, Pogodba o fiskalni disciplini ni tukaj zaradi tega, da bi koristili podpisnicam, ampak evroobmočju gre za varnostni jopič za nas, da naše države in za suverenost naših držav in državljanov. Želi rešiti problem državnega doga, vendar pa samo zapoveduje na mesto, da bi predstavil praktične rešitve južne države morajo stradati za to, da bi rešili svoje težave in trpijo zelo resen problem brezposelnosti. Brez trdne valute te države lahko izvažajo samo brezposelne moramo pustiti države, da se vrnejo na svoje valute in da devalvirajo valute. S tem bojo lahko oživile svoje gospodarstve, s tem, da bodo pritegnile neposredne naložbe in da se jim ne bo treba več izposojati sredstev. To pa ne bo mogoče, če bodo te države ostale v evroobmočju. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Ševčevič v imenu komisije. Hvala. Much, hvala lepa. Gospod predsedujoči. Vem, da je predsednik že odgovoril na nekatere vprašanja, zato se bomo sredotočili na vprašanja, ki so jih najpogosteje omenili spoštovani poslanci, torej rast, delovna mesta, investicije in politike na teh področjih. Najprej brat zagotovil spoštovanim poslankam in poslancem, da je brezposna še posebej med mladimi ena od ključnih petih prioritet za celotno Evropsko unijo v letošnjem letu. To je zaključek eh, letne študije o rasti in pričakujemo tudi v državah članicah, da bo ta prioriteta v nacionalni strategiji dosegla zelo visoko mesto. Mi namreč se zauzemamo za položaj naših držav in vemo, kako zelo težko je za naše države, če ni dovolj kvalitetnih delovnih mest. Komisija bo predstavila tudi paket za zaposlovanje aprila. Skušali bomo storiti vse za to, da bodo trgi dela bolje delovali v državah članicah in da bomo zagotovili bolje pogoje za zaposlovanje. Želimo se osredotočiti za možnost rasti v celotnem gospodarstvu, vendar pa bi se radi še posebej osredotočili na sektore, kjer vidimo velik potencial za nova delovna mesta, kot je zdravstvo, informacijska tehnologija, komunikacijska tehnologija in tako dalje. Radi bi se osredotočili tudi na probleme in ovire, ki še vedno obstajajo na področju prostega pretoka eh, delovne sile in mobilnosti v Evropski uniji še posebej mladi so podvrženi zelo velikim pritiskom na trgu dela. Ne moremo si privoščiti 7 milijonov in pol brezposelnih mladih, ki se ne izobražujejo in, in zato komisija želi zbrati konkretne ideje strani držav članic in jih skupaj izvajali s socialnimi partnerji v teh državah. Seveda si želimo zajamčiti delovna mesta za mlade. Radi bi videli, da ima vsak mladi človek, mlada oseba v Evropi priložnost za to, da dobi delovno mesto ali pa da ima priložnost, da deluje s svojim izobraževanjem ali pa, če ni delovnega mesta, da dobi eh, določeno kvalifikacijo, da se prekvalificira za to, da dobi boljše možnosti za zaposlitev. Zaradi tega bomo tudi izboljšali orodja, s katerimi lahko pomagamo mladim pri iskanju delovnega mesta. Uvedli bomo novo schemo EURES. Mladi so prvi za to, da bomo izboljšali njihove možnosti na trgu dela. Potem pa se pojavlja tudi vprašanje, kje dobimo investicije, naložbe, kje bi lahko zbrali, odkot bi lahko zbrali sredstva, ki jih potem investiramo v gospodarstvo še posebej v času varčevalnih ukrepov, fiskalne konsolidacije in glede na dramatične dogodke v zadnjih letih. Če bomo ustvarjali delovna mesta in če bomo povečali zaposlenost, mislimo, da lahko storimo še več sredstev iz evropskih skladov. Sedaj imamo 22 milijard evrov v Evropskem socialnem skladu in 62 eh, milijonov evrov v strukturnih kozijskih skladih, ki jih še nismo porabili in radi bi videli, da države članice pogleda, kako lahko porabijo ta sredstva, kako bi jih lahko porabili za aktivne politike za poslovanje, da lahko ustvarimo nova delovna mesta za mlade in tudi za vse druge evropejce. Veliko idej smo slišali o tem, kako bi lahko ustvarili več eh, bogatstva, več prihodkov, več investicij. Mislim, da smo o tem dosegli dogovor, kaj ti komisija, to dobro veste, se zauzema za uvedbo davka na finančne transakcije. Imeli pa smo veliko težav pri prepričevanju državčanic, kaj ti na tem področju potrebujemo soglasje. Napredovali smo na področju projektnih obveznic. Naše simulacije namreč kažejo na zelo pozitivne rezultate lahko bi uporabili 32 milijonov evrov in k temu dodali še dodatna sredstva do 700 milijonov evrov, zato da bi dobili 3 milijarde in pol evrov, ki bi jih lahko porabili za infrastrukturo, za konf, uh, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo in za splošno izboljšanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Veste, da podpiramo idejo o lastnih virih uh, in vedno povdarjamo to vprašanje na vseh sestankih in na vseh pogajanjih z državami članicami. To dobro veste, kaj ti vi informacije o tem dobivate strani vaših pogajalcev. Vendar pa smo prepričani, da če želimo bolj transparenten proračun in manj drame za pripogajanje za večje letni finančni okvir, potem potrebujemo več trdnih sredstev za evropski proračun. Če si pogledate, pogledate investicijsko politiko, potem vidite, da je eden najboljših investicijskih orodij evropski proračun. Kje na svetu imate proračun, kjer imamo 94 odstotkov sredstev, ki se povrnejo v države članice dodano vrednostjo, s tem, da podpiramo programe politike, ki spodbujajo konkurenčnost in izboljšajo kohezijo v državah članice. Na tak način moramo gledati na evropski proračun in to včasih pogrešam, ko razpravljamo o evropskem proračunu in o finančni perspektivi z državami članicami. Najlepša hvala za vašo podporo, za akt za enotni trg in za možnost za podporo naših predlogov, kajti. Vem, da če bomo podpirali eh, gradnjo notranjega trga, bomo stvarili več delovnih mest. In še kot zadnje, glede Romunije, Bolgarije in šengenskega območja, vemo, da sta državi izpolnili vsa merila za vstop v šengensko območje in seveda se strinjamo s tem, da bi ti dve državi članici morali postati članice šengenskega območja. Najlepša hvala, gospod komisar. S tem smo zaključili to točko na dnevnem redu. Radi vas eh, že opozoril, glede naslednje točke na dnevnem redu.